meine damen und herren liebe kolleginnen liebe kollegen wir sollten beginnen. Čas je, da začnemo, že tako nekoliko zamujamo. Danes obravnavamo zelo pomembno temo. Dobili smo materijale komisije in odločili smo se, da se dodatno izobrazimo o tej tematiki. Zahvaljujem se vsem, ki so se odzvali na naše povabilo in ki so nam pripravljeni posredovati dodatne informacije. Imamo, kar tudi ni nič novega, zelo poln dnevni red, ampak želimo čas kar najbolje izkoristiti, zato ne bomo imeli kakšnih dolgih uvodov, ampak bomo kar takoj začeli s strokovnimi predstavitvami. Kot je zapisano na programu, bi najprej prosil gospoda Rioteja, da spregovori. Gospod Riote je vodja oddelka za radijacijsko zaščito in upravljanje z radijacijskimi odpadki OECD, vse ostale podatke imate na voljo, tega ne bom ponavljal, ampak kar gremo na samo temo in zato mu kar predajam besedo, izvolite. Mikrofon, prosimo. Pardon, now it's working. Okay, thank you. So, go- Najlepša hvala. Dobro jutro, gospe in gospodje. Dovolite mi, da vam posredujem nekaj pogledov in nekaj rezultatov dela jedrske agencije OECD na temo upravljanja z jedrskimi odpadki. V svoji predstavitvi pa vam bom najprej na hitro predstavil OECD, tako da boste poznali uh, ozadje, potem pa bom spregovoril tudi o statusu upravljanja z odpadki, kot na to gleda naš odbor za to področje. Potem pa se bomo osredotočili na nekatere izzive in delovna področja, kjer se teh vprašanj lotevamo tudi v mednarodnem kontekstu. Najprej, kar zadeva OECD in jedrsko agencijo. OECD ima 33 članic in pričakujemo, da se bo Estonija eh, v začetku prihodnjega leta pridružila OECD, eh, leta 2012 bo morda prišla tudi Rusija. Vse članice OECD niso članice jedrske agencije, ampak to se bo spremenilo. Slovenija je prosila za članstvo in verjetno se bo pridružila aprila naslednje leto obstaja tesno sodelovanje z Evropsko komisijo in tudi z Agencijo za jedrsko varnost na Dunaju. Glavno delo ob, eh, opravlja ne sekretarijat, ampak strokovne skupine. Mislim, da združujemo približno 1500 strokovnjakov na vseh delovnih področjih. Tam nekje se giblje številka. torej imamo približno 1500 eh, strokovnjakov in dejansko gre tukaj za delo strokovnjakov po vsem svetu. Na ta način mislim, da lahko rečemo, da imajo tudi naši rezultati neko težo. Predvsem pa naše delo temeljino zaupanju in medsebojnem razumevanju. Moramo se zavedati, da gre tukaj za mešanico eh, tistih, ki sprejemajo odločitev, regulatorjev, eh, tudi nekaterih, ki eh, se ukvarjajo z izvanjem in tudi raziskovalcev. Na področju upravljanja z odpadki z nami sodelujejo že Rusija, Romunija in Slovenija, tesno pa smo povezani tudi z Evropsko komisijo in eh, področja, kjer je naša komisija bolj dejavna, gre, je predvsem dolgoročno odlaganje odpadkov. Načeloma pa se že več kot deset let zelo intenzivno ukvarjamo z družbenimi vidiki. Zdaj pa mi dovolite, da spregovorimo o trenutnem stanju. Uh, Eh, srednje in nizko radioaktivni odpadki eh, so področje, kjer obstaja veliko izkušenj. Eh, obstaja 50 do 80 odlagališč po vsem svetu, ki delujejo ali so že bila zaprta v zadnjih 50 letih. Torej na tem področju imamo izkušnje z vsemi fazami življenjskega cikla in to velja za vse odpadke, razen za odpadke, ki eh, proizvajajo toploto. Koncepti teh odlagališč so različni, nekatera so zelo eh, enostavna, površinska, nekaj pa je tudi eh, podzemnih na eh, globini 50 ali 100 metrov. Za nekatere, eh, držav, nekatere države pa so se tudi za nizko radioaktivne odpadke odločile zgraditi odlagališča na precejšnjih globinah. Morda bi bilo bolje na, v nekaterih primerjih eh, obravnavati tudi eh, nekatere specifične rešitve, naprimer eh, izrabljena grafitna odlagališča. vsi vemo, da že od samega začetka eh, obstajajo tudi razprave o alternativnih rešitvah geološkemu odlaganju. In vedno znova se pojavljajo tako imenovane eksotične možnosti, eh, vesolje, eh, morsko dno in tako dalje. Vendar pa mislim, da pravzaprav to ni prava rešitev. Kaj takega bi kršilo mednarodne sporazume, Eh, odpirajo se varnostna vprašanja, pa tudi problemi z raziskavami in viri. Transmutacija je tudi predmet razprav eh, v dveh vidikih, najprej z dolgoročnega vidika in pa tudi kot rešitev za trenutne težave. In eh, kasneje boste slišali kaj več o tem. Imamo tudi študijo ENE, ki preučuje vpliv transportacije in naprednih gorivnih ciklov na odpadke. In ta študija, ki je zdaj stara štiri leta, je pokazala, da je seveda mogoče doseči zmanjšanje volumna odpadkov z reprocesiranjem, ampak da bi bistveno zmanjšali volumen in toploto ter vse ostale učinke, Torej, do takih rezultatov je mogoče priti samo z, z zaprtim gorivnim ciklom, z naprednim reprocesiranjem in eh, z ustreznimi reaktorji. Torej, eh, to je nekaj, kar je vredno razmisleka za v prihodnje, ne bomo pa s tem rešili problemov za naslednjih nekaj desetletij. Kar zadeva skladiščenje, eh, načeloma obstaja soglasje, da skladiščenje ni trajnostna rešitev in da polaga neustrezno breme na prihodne rešitve. In zato je geološko odlaganje edina znanstveno in tehnično verodostojna dolgoročna rešitev kjer se ni potrebno zanašati na dolgoročno upravljanje. Tukaj je naša komisija objavila mnenje, eh, to je bila nekakšna izjava, glede katere smo se vsi formalno zedinili In sicer smo zapisali, da geološko odlaganje nudi eh, edinstveno zaščito, da je tehnično izvedljivo in da se je možno prilagajanje na različne geološke okoliščine. Do razvoja prihaja po vsem svetu, potrebno pa je že od samega začetka vključiti vse deležnike in upoštevati njihova mnenja obstajajo različne poti v različnih državah, vse je odvisno od uh, zgodovine in tudi socialnih razmer v posamezni državi, torej ne moremo imeti enakih rešitev za vse, ampak uh, povsod so skupni varnostni cilji. Mislimo, da vse države lahko v določeni meri napredujejo že zdaj. Na voljo je dovolj informacij že v tem trenutku, da je mogoče pripraviti vsaj načrt. To bi lahko naredile vse države, ki imajo to vrstne odpadke. Če pa zdaj na hitro pogledamo eh, tista področja, kjer še naprej delamo na mednarodni ravni. Eh, to je področje dolgoročne regulacije. Seveda imamo mednarodno sprejeta načela, ki so zapisana v skupni konvenciji v varnostnih načeljih IAEA. E e, potem so tu še priporočila Mednarodne komisije za radiološko zaščito. Če pogledamo regulacijo, ki obravnava dolgoročni vidik, lahko vidimo, da v različnih državah glede tega obstajajo temeljna pravila, ampak eh, stopna razvoja te regulacije se zelo razlikuje med posameznimi državami. Pojavljajo se torej jasne razlike. Eh, večinoma je regulirana dolgoročna varnost. Nekatere države eh, imajo kriterije na podlagi eh, vrednotenja eh, tveganja in Vendar pa se tudi tukaj eh, same številke precej razlikujejo. Veliko smo se s tem ukvarjali v naši komisiji in že od začetka smo bili mnenje, da bi bilo mogoče nekako pokazati, da vsi ti kriteriji vodijo do enake ravni zaščite za okolje in živa bitja v daljni prihodnosti, vendar pa je to zelo težko, kajti preveč je negotovosti, da bi podali neko razumno oceno o ravni zaščite povezane s temi kriteriji. Sedaj pa na hitro preglejmo še tehnična vprašanja. Tehnično zaupanje načeloma ni problematično. Ljudje verjamejo oziroma zaupajo, da je mogoče predložiti ustrezne tehnične dokaze za vse dejavne projekte, ki že delujejo. Podlaga za tehnično zaupanje eh, seveda temelji na mednarodnih eh, projektih raziskav in razvoja. Eh, potem so tu računalniški modeli, ocene uspešnosti, Načeloma pa je zelo pomembno, da ne govorimo samo o numeričnih rezultatih računalniških modelov, ampak da eh, zazamemo nek celosten pogled in da upoštevamo tudi kazalnike, ki jih ni tako enostavno izraziti specifičnimi številkami. Zelo pomembno je tudi delo podzemnih raziskovalnih laboratorijev. To je zelo pomembno sredstvo za doseganje tehničnega zaupanja, zato ne smemo podcenjevati njihove vloge, pa tudi vloge neodvisnih nadzornih teles, ki obstajajo v večini držav, ki imajo to vrstne programe. Enako velja tudi za medsebojne strokovne ocene seveda tehnično zaupanje temelji na znanju, na znanosti, na raziskavah in seveda vedno obstaja možnost, da se odkrije kaj novega, da se kaj spremeni. Zato je nujno, da upravitelji projektov eh, izvajajo raziskave in razvoj, eh, čeprav njihovo odlagališče naprimer že deluje. Najpomembnejši vidik te dni je seveda vključenost vseh deležnikov. Pri nas imamo formalno konferenco deležnikov, to gre za celo vrsto nacionalnih konferenc, kjer se pogovarjamo z deležniki na eh, lokacijah, kjer se predvideva izgradnja odlagališč. To smo naredili na Finskem, v Kanadi, Belgiji, Nemčiji, Španiji. Uh, Eh, prihodnje leto bomo to naredili tudi na finskem. Zelo pomembno je, da so deležniki vključeni v celoten proces. In eh, to je ključno za to, da se izpostavi skupne vrednote in skupne cilje celotnega projekta poleg tehničnega dovoljenja, namreč za odlagališče potrebujemo tudi nekakšno družbeno soglasje, nekakšno družbeno dovoljenje. In pomemben element tega je, da eh, se projektov lotevamo po korakih, da obstajajo možnosti za posamezne eh, točke v odločanju, kjer je mogoča sprememba procesa, glede na to, kakšne so ocene, eh, kakšne so alternativne možnosti. Eh, pomembno pa je, da je mogoče narediti tudi korak nazaj. To vrsten pristop pa terja pregledne prostopke, jasne vloge in odgovornost vseh udeležencev. Vedno pa se moramo zavedati, da z vidika javnosti je sam proces zelo pomemben in je pravzaprav skoraj tako pomemben kot sam končni rezultat procesa vrednotenja. Eh, še ena pomembna tema, eh, o kateri se zdaj razpravlja, je tudi vprašanje reverzibilnosti in eh, dostopnosti. Torej gre tako za institucionalne možnosti, za spremembe, spremembe odločitev na posameznih točkah, pa tudi za tehnična sredstva, da je mogoče eh, podpadke ponovno povrniti in jih odstraniti iz odlagališča. Eh, to seveda bistveno spremeni definicijo tega, kaj pravzaprav odlagališče je, kajti to zdaj ni nek. Eh, fiksen koncept, ampak uh, obstaja cela vrsta različnih uh, Eh, primerov in to je vse povezano z možnostjo ponovnega dostopa. Eh, to torej spremeni pogled na to, kaj odlagališče predstavlja. Tehnična dostopnost je eh, vedno možna vsaj za geološka odlagališča. Drugače je seveda, če gre naprimer za kakšno vrtino in ni pa seveda eh, ta dostopnost eh, vedno posebej enostavna. Eh, ni nobene enotne rešitve za vse, ki bi jo lahko zagovarjali, ampak reverzibilnost in dostopnost in okvarjanje s tem vidikom ne sme biti izgovor, da se teh projektov sploh ne lotimo. Zdaj pa bi omenil še sicer majhno, ampak pomembno študijo, ki smo jo opravili v zvezi s partnerskim pristopom. V nekaterih državah so predlagali model partnerstva med eh, skupnostjo, kjer je lokacija odlagališča in med pristojno agencijo. Eh, to vrstne partnerstva so se izkazala za zelo koristna in eh, zato, da tako partnerstvo res deluje, eh, mora eh, skupnost, občina dobiti določene pravice, obstati mora neka, nek element prostovoljstva na strani skupnosti, eh, istočasno pa jim je potrebno omogočiti tudi pravico veta, pravico umika v določeni fazi projekta. Vzpostavitev to vrstnega partnerstva seveda terja določene podporne ukrepe, Eh, naprimer, da se skupnosti so pripravljene pogovarjati in da razmišljajo o tem, eh, ali bi eh, bile pripravljene gostiti tako odlagališče in te skupnosti ponavadi nimajo ustreznega strokovnega znanja, zato jim je potrebno ponuditi strokovno pomoč od zunaj. To je zelo pomembno za oboje, kaj ti. Eh, gospodarski in družbeni učinki eh, tovrstnega odlogališča morajo biti del partnerskega pristopa. Eh, opozoril bi vas tudi na konferenco, ki jo bomo organizirali na japonskem oktobra naslednje leto. Gre za mednarodno konferenco o geoloških odlagališčih. Eh, vsaka tri ali štiri leta organiziramo tako konferenco in trenutna tema dobro odraža, kakšna so odprta vprašanja pri odlagališčih. Gre za nacionalne, eh, nacionalne projekte in tudi lokalno zaupanje v predloge. Eh, v naši agenciji smo prepričani, da je geološko odlaganje eh, tehnično izvedljivo in da se da ga je mogoče uporabljati v različnih okoliščinah. Obstajajo izzivi, ki jih eh, moramo upoštevati, sploh kar zadeva dolgoročno varnost. Tehnično zaupanje, po našem mnenju, je doseženo na podlagi teme mednarodnega sodelovanja. Eh, opažamo, da sedaj prihaja do bolj kompleksnega procesa odločanja, tako na nacionalni kot na regionalni in lokalni ravni. Reverzibilnost in eh, dostopnost sta ključni točki, Eh, v pristopu do odlaganja in obstaja kar precej izkušen pri organizaciji eh, nekih skem, ki vključujejo lokalne in regionalne deležnike in eh, partnerstva so tukaj samo en možen način. Najlepša hvala za pozornost. Darf mich herzlich bedanken. Najlepše se zahvaljujem za ta prvi uvod in tudi za vaše informacije. Kot naslednjemu pa dajem besedo profesorju dr. Tomavskemu, ki prihaja iz RVTH v Ahnu in on se bo poglobil v eno od specifičnih vprašanj. Izvolite. Thank you, Mr. Royal. Hvala lepa za besedo takoj, ko vidim prosojnico, bom začel. Govoril bom o transmutaciji kot možnosti za ravnanje z visoko radioaktivnimi odpadki. Najprej nekaj besed glede jedrskih raziskav in študij, ki jih delamo v Ahnu. Motivacija za to je zmanjšanje visoko radioaktivnih odpadkov v Nemčiji to eh, trenutno je v spredju. Rad bi vam predstavil tudi nekaj besed o študiji izvedljivosti, o konceptu prevoza, ki ga uporabljamo. Poleg tega pa z Belgici delamo, oziroma predstavil bom primerjavo dveh projektov transmutacije. Najprej nekaj besed o nuklearnih raziskavah in študijah v Ahnu, San. Eh, sem predsednik oddelka, od leta 2008 poteka ta študij pri nas na naši univerzi. In sicer iščemo inovativne tehnične rešitve za celotni gorivni, jedrski gorivni cikl. Trenutno imamo 25 zaposlenih v štirih delovnih skupinah. Poleg tega imamo v Ahnu še en inštitut, gre za inštitut za jedrsko reaktorsko varnost in tehnologijo. Vodi ga, ga moj kolega profesor Alelajn. Na štiri stvari se osredotočamo in sicer na preskrbo z jedrskimi snovmi in njihovo odstranjevanje. Gre za izvajanje varnostnih analiz eh, možnih odlagališč v Nemčiji, potem gre za transmutacijo in pa opis radioaktivnih odpadkov, za jedrsko simula simulacijo, pa tudi komunik za komunikacijo in pa odnose z javnostjo. Na področju študija smo zdaj uvedli nov program, je eh, magistrski program, masters program. Gre za tehniške vede na področju jedrske varnosti. Eh, gre za zaporedno, eh, zaporedni sistem magistrskega študija, torej po rednem diplomskem študiju, do diplomskem študiju sledi potem še dve leti magistrskega študija ukvarjajo pa se z jedrskim gorivnim ciljem, uh, uh, ciklom, potem uh, z nuklearno fiziko, nuklearno kemijo, tehnologijami za uh, predelavo in odlaganje odpadkov, gre za simulacije, uh, računalništvo na visoki zahtevnostni ravni, gre tudi za varnostne analize, gre za ravnanje z radioaktivnimi odpadki in njihovim njihovo odlaganje. Torej, na ta način izobrazimo strokovnjake za jedrski gorivni cikl. Prej je bilo načrtovano, da tako Ahen kot tudi Zahodna Vestfalija postane ta območji brez jedrske energije. Ampak potem so se ti načrti leta 2005 spremenili. In zato smo se ljudje, tako kot sem tudi jaz, eh, preselili na univerzo v Ahan in delamo zdaj tam. Zdaj pa še par besed glede transmutacije. Najprej, zakaj sploh transmutacija in kaj to je. Če si pogledamo sveže gorivo, recimo uh, tisoč kilogramov, če si pogledamo uran in če je obogatitev na ravni 3,3 stopin, imamo na koncu 8 kg urana, ki se ga ni izrabilo za proizvodnjo energije. poleg tega imamo na koncu še fizijske proizvode, ki so proizvod tega procesa, plutoni, uran 236, pa tudi aktinide, plutoni in zadnji trije radionuklidi so proizvodi, ki so dolgoživi. In to so tisti elementi, zaradi katerih potem lahko govorimo o milijonih let za dokončno odstranitev. Vprašanje je, ali bi lahko te štiri radionukleide uničili, ali bi na ta način lahko Zman, lahko zmanjšali tudi zahteve, potrebe po odlagališčih na dolgi rok. torej skozi stotine let se radijska toksičnost različnih elementov zmanjšuje. Tukaj pa so trije elementi, zaradi katerih je radijska toksičnost tako dolgotrajna, plutonija, marisi in kurin. Če bi lahko te radionukleide uničili, bi lahko potem čas zmanjšanja toksičnosti zmanjšali na tisoč let. Kakšno pa je politično ozadje v Nemčiji v zvezi z dokončno odstranitvijo? Pri nizko in srednje radioaktivnih odpadkih rešujemo vprašanje tako, da smo uvedli odlagališče Konrad. Iz leta 2009 ima to odlagališče dovoljenje. Zdaj je še v fazi izgradnje, delovati pa bo začelo med letoma 2015 in 2019. Če pa si pogledamo visoko radioaktivne odpadke, v Nemčiji še raziskujemo lokacije za dokončno odlaganje teh visoko radioaktivnih odpadkov. In ta odlagališče bi lahko začela delati šele nekje leta 2035, če se bo dokazalo, da so ustrezna. Seveda pa je treba upoštevati tudi eh, politične učinke v Nemčiji treba je razpravljati, tako da zdaj eh, raziskujemo možnost odlagališč v Gorlebnu. Ampak trenutno še nimamo eh, dokončnega odlagališča za visoko radioaktivne jedrske odpadke. Če primerjamo različne strategije za upravljanje z jedrskimi odpadki si je dobro ogledati tale prikaz. Na desni strani oziroma na levi strani imamo čas v letih, oziroma spodaj imamo čas v letih, na levi strani pa potencijalno tveganje. Torej, če ničesar ne storimo, če samo odlagamo, porabljamo gorivo, bomo končali tam, kjer je rdeča krivulja, če reprocesiramo, če v tem primeru bomo končali pri rumeni krivulji. Gre za srednjo možnost. Če pa se odločimo za transmutacijo, bomo končali pri modri liniji. Torej, kar nekaj nižje, kot če bi odlagali neposredno. Kakšno pa je samo načelo transmutacije? Kako uničiti dolgožive delce? Tukaj je prikazan primer plutonija 2. 39. Za uničevanje potrebujemo nevtrone. Če pa želimo dobiti nevtrone, potrebujemo najprej protone, vodikove nukleide, potem jih je treba pospešiti, potem je treba segrevati spracijsko tarčo in tako dobimo približno 20 nevtronov. Ti nevtroni se potem uporabijo za fizijo, za aktivacijo štirih radionukleidov, ki sem jih prej omenil. In na koncu imamo fizijski proizvod, ki ima krajše življensko obdobje ali pa ki ga dokončno uničimo. Raziskujemo transmutacijo in sicer za naprave, ki se hladijo s plinom in v, tu, v tem se razlikujemo od kolega v Franciji ali pa Belgiji. To bom podrobneje razložil še kasneje. Imamo različne projektne partnerje, sodeluje torej moj inštitut v Ahnu, potem raziskovalni center v Julihu, sodeluje tudi Siemens, pa Frankfurtski inštitut za napredne znanosti. Razvijamo sistem, eh, eksperiment podkritične transmutacije, ki jo poganja pospeševalnik hlajen s plinom. Kaj to pomeni? Potrebujemo pospeševalnik, da postane naprava kritična. Če bi izključili pospeševalnik, bi se proces nemudoma zaustavil. Kašni pa so naši cili? Biti moramo, moramo skladni s politiko Nemčije, ki postopno odpravlja jedrsko energijo. Iščemo podkritični sistem, poleg tega pa upravljamo tudi študije izvedljivosti. S temi študijami izvedljivosti eh, smo začeli oktober 2008, rezultati pa bodo objavljeni februarja naslednje leto. moj inštitut z različnimi projektnimi partnerji. Delamo na tem, ampak ne bomo šli v podrobnosti, ker smo omejeni s časom. Torej, vprašanje pri jedrskem gorivu je, ali lahko razvijemo pospeševalnik, ki zadošča zahtevam. Kako bi lahko izgledala spalacijska tarča, kakšno hidrauliko bi lahko uvedli za reaktor, ki ga hladi plin, kakšne pa so prednosti takega uh, projekta. Gre za dolgoročno uh, rešitev vprašanja odlaganja visoko radioaktivnih odpadkov. Transmutacija torej prispeva k dokončnemu odlaganju visoko radioaktivnih odpadkov. Kako vse skupaj zgleda v podkritičnem reaktorju? Imamo reaktorsko sred, eh, središč, sredico, kjer je obloga, zaščita, pa še nekaj drugih elementov in kakšni so različni sistemi v okviru mednarodnih konceptov. Načeloma imamo štiri različne koncepte. Prvi koncept je francoski, imenuje se Astrid, gre za hitri oplodni reaktor, hlejen z natrijem. Poleg tega je tukaj še en hitri oplodni reaktor, ki se imenuje Allegro, razvija joga Češka republika, Mačarska in Slovaška, potem je tukaj še Mira. Uh, pod kritični reaktor ali pa hitri oplodni reaktor, hlajen s svincem in bizmutom. Gre za sistem, ki je lahko kritičen ali podkritičen. Potem pa imamo še sistem, ki ga želimo mi predlagati. Gre za podkritični pospeševalnik, uh, hlajen s plinom, ki je predvsem osredotočen na transmutacijo. Če si prim, naredimo primerjavo med dvema sistemoma, sistemoma Agate in Miro, katere so prednosti in katere so slabosti. Prednosti sistema mira, torej hlajenega svincem in pa bizmutom, uh, eh, je, da je tukaj višja zmožnost uh, toplotna zmogljivost eh, hladilnega sredstva in pa, da gre tukaj za nižji operativni pritisk. Kaj so pa slabosti, višja korozija, kontaminacija celotnega hladilnega sredstva v primeru, da pride do defekta gorivnega elementa? Gre za kompleksno ravnanje z gorivnimi elementi. Pa, če si pogledamo sistem hlajen s svincem, potem se vsi neutroni proizvedejo v nekaj približno 15 cm. Če pa imamo sistem hlajen s plinom, lahko uporabljamo segmentirano tarčo. Potem lahko tukaj inštaliramo vse, kar potrebujemo eh, za dolgožive delce. tako da je potem lažji prehod iz demonstracijske naprave v samo dejansko industrijsko napravo. Kateri pa so naslednji koraki? Proces odločanja za nemško sodelovanje v projektu Mira po belgijski. Potem, ko se je belgijski eh, predsednik že pogovarjal kanclerko Merklovo. Želimo še nadalje razviti eh, podkritično, podkritični sistem agate, hlajen s plinom. Eh, in pa treba je začeti proces odločanja, če naj bi to vrstne, reak, eh, to vrstne naprave vključili v strategijo dokončne odstranitve. Kaj pa sklepne ugotovitve? Ločevanje in pa transmutacije prispevajo Eh, k zmanjšanju radiotoksičnosti in termalne energije vis, eh, visoko radioaktivnih odpadkov. Sama študija izvedljivosti koncepta AGATE bo pokazala, kakšne so tehnične specifikacije sistema ADS, ki je hlajen s plinom in eh, seveda bomo potrebovali še približno 20 let, da dokažemo, da transmutacijska naprava dejansko deluje. Poleg tega pa je pomembno tudi sodelovanje. Hvala lepa za pozornost. Äh, darf mich ganz herzlich bedanken. Najlepše se zahvaljujem za te zelo zanimive dodatne informacije. Zdaj pa za zaključek prvega kroga uh, se bomo ukvarjali s kritičnimi pripombami eh, gospoda Apla o geološkem odlaganju in mu kar predajam besedo. Najlepša hvala, gospod Rojl. Prosili ste me, da nekaj eh, povem nekaj besed o geološki ustreznosti eh, končnih odlagališč na podlagi znanstvenih na podlagi znanstvenih dognanj. Eh, tukaj pa gre predvsem tudi za vidik javnosti. Jasno je, da so ti vidiki eh, zelo tesno povezani eh, in tukaj bi se osredotočil na tri točke in potem v nadaljevanju spregovoril tudi o podrobnostih. Po prvi vrsti gre tukaj za najviše varnostne standarde, gre za vprašanje preglednosti procesov odločanja na tem področju in gre za vprašanje sodelovanja javnosti oziroma deležnikov pri postopkih odločanja. Že samo iz teh točk lahko eh, vidite, da razmerje med varnostno-tehničnimi vidiki in netehničnimi vidiki, torej socialnimi, eh, družbenimi vidiki pri tem vprašanju je eh, izredno izredno pomembno. E, to bi rad prikazal na podlagi teh e, sebinskih točk in Ostal bom na dokaj splošni ravni, enostavno zato, ker je geologija v državah članicah izredno različna in je potrebno iskati specifične eh, rešitve. Pa tudi kultura odločanja je v državah različna, tako kar zadeva pravne okoliščine, kot tudi kar zadeva eh, družbene postopke in tukaj ni enotne rešitve. Torej, eh, pri vsaki posamezni državi gre za to, da se najde eh, ustrezno rešitev za to specifično državo znotraj tega širšega okvira. Eh, samo na kratko, če vas opomnim, zakaj razmišljamo o končnem odlaganju v geoloških sistemih. Zelo malo smo že prišli do tega, da ta način prinaša oziroma bi utegnil prinesti številne koristi. Najprej je tu razdalja med odpadki, ki jih želimo odložiti, in biosfero, tudi zaradi eh, geoloških plasti, ki so vmes. Eh, možnost oziroma sposobnost geoloških predla, pregrad, da eh, zatesnijo oziroma zaprejo jedrske snovi in da uh, onemogočijo transport preko vode oziroma plina. Eh, ravno tako te geološke predrage predstavljajo nek pasiven sistem, torej ni potreben nadzor eh, in niso, potrebna, niso potrebni popravki, kar je seveda potrebno v vsakem konkretnem primeru dokazati. Ta pasivna varnost se obravnava za obdobje Eh, ki ga opazujemo, torej to je dokaj kratkoročno obdobje, ampak eh, potrebna pa je seveda tudi dolgoročna funkcija, dolgoročna stabilnost eh, geološke pregrade na posamezni lokaciji, ki smo jo izbrali in tu je potrebno seveda opazovati naravne okoliščine. V preteklosti smo mislili, da je končno odlaganje radioaktivnih odpadkov na globini Eh, cenovno ugodno, danes ta argument ni več ključen. Eh, načeloma je zelo malo prišlo do osredotočenja na tak način odlaganja, ampak že od samega začetka je bilo jasno, da s tem načinom niso povezane samo pozitivne plati, ampak da ima tak način tudi določene slabosti. Eh, ti so povezani predvsem z dolgimi obdobji opazovanja, in uh, pri visoko radioaktivnih odpadkih je potrebno tukaj govoriti vsaj o enem milijonu let. Uh, rekli smo že, da utegne biti čas tveganja tudi še daljši, če ne sprejmamo nobenih ukrepov za to, da bi ta čas skrajšali. Uh, Slabosti so povezane tudi s tem, da ne moremo zagotoviti opazovanja v tako dolgom obdobju, torej eh, moramo nekako sklepati na daljši čas, kar lahko pomeni tudi manjšo varnost. Tudi popravil in. Eh, In uh dolgoročne obravnave na za tako obdobje ne, mogočem, njim ne možemo zagotoviti. Gre pa seveda za kompleksen sistem in eh, ni nikakor mogoče znanstveno ali matematično dolgoročno dokazati varnosti preprosto zato, ker ne razumemo dovolj dobro vseh procesov, ker nimamo ustreznih informacij, jih ni mogoče pridobiti in tako dalje. Ostaja torej določen delež negotovosti, ki pa ga je seveda potrebno čim bolj zmanjšati. Posledično to pomeni, da če Eh, narobe eh, predvidevamo oziroma sprejmemo napačno odločitev, eh, napak ni mogoče enostavno popraviti. Tisti, ki se poklicno ukvarjajo s vprašanjem dolgoročnega odlaganja odpadkov, Eh, si seveda prizadevajo na metodični ravni in tudi z raziskavami čim bolj zmanjšati tveganje in išče se seveda nek robusten sistem, kjer bo odstopanje od pričakovanj kar najmanjše. Eh, tak pristop pa eh, naleti pogosto tudi na kritike, sploh ko gre za neke skupnosti, ki so tukaj neposredno prizadete. Ti, te skupnosti že zelo k malu eh, ponovadi omenjajo, da bi bilo potrebno razmišljati tudi o drugih rešitvah, sploh kadar gre za neke lokacije v bližini teh prizadetih oseb. In zelo k malu so se že pojavile zahteve po posem drugačnih metodah odlaganja. Eh, Še posebej je šlo za kombinacijo končnega odlaganja z ponovno dostopnostjo teh odpadkov oziroma možnost um, povrnitve. Torej obstaja določen konflikt glede ciljev uh, torej odlaganja, dolgoročnega odlaganja in pa možnostjo, da se ti odpadki iz sistema ponovno uh, pridobijo. Uh, izkušnje, ki jih imamo z izbiro lokacij, so pripeljale do določenih razprav tako med tehniki kot in varnostnimi strokovnjaki, kot tudi v javnosti. V 50. in 60. letih so se določale strategije. E, to je pripeljalo do tega, da je. E, se začelo osredotočiti na dolgoročno končno odlaganje kot najpomembnejšo strategijo. Kasneje, v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja, so se potem začeli programi iskanja lokacij za, take, eh, za taka odlagališča v različnih državah. In to je neposredno na večini lokacij, ki so bile prizadeve, pripeljalo do eh, lokalnega upora iz najrazličnejših razlogov. Zaradi tega je seveda prišlo do zamud pri izvajanju tovrstnih programov, ponekod pa so bili ti programi celo opuščeni. Ravno tako je prišlo do tega, da so uh, pristojne uh, institucije se začele ukvarjati s pomisliki in strahovi uh, ljudi, ki so um, živeli v bližini izbranih lokacij. To je bilo seveda nujno potrebno, potrebe in pomisleki tako imenovanih deležnikov, torej tako posameznikov kot e, skupnosti in splošno etični argumenti e, so bistveno pomembnejši element v tej razpravah kot v preteklosti. Še posebej v 80-ih letih se je ta trend nadaljeval in od tedaj je pravzaprav soočanje z socialnimi in etičnimi vidiki pri odlaganju eh, ključen element vsake razprave o tovrstnih tematikah. Danes eh, pravzaprav sploh ni več razprav o tem. Od 80-ih let eh, to nekako se je uveljavilo, da pravzaprav ni več razprave, ne da bi bilo govora o preglednosti, udeležbi, pravilih, Eh, dostopnosti in tako naprej. V 90-ih letih so postopki, ki eh, naj bi eh, upoštevali tudi eh, vidike lokalnih deležnikov eh, stekli in so do danes že dosegli bolj napredno fazo. Še posebej od leta 2000 naprej eh, Eh, nekaj smo že slišali o tem, se mednarodne institucije tudi ukvarjajo s tem vprašanjem. In eh, tukaj bi upozoril na različne raziskovalne projekte eh, tudi um, Evropske komisije, naprimer projekt Kovam, ki je tekel v obdobju 2000 do 2009. Torej Kovam pomeni Community Waste Management, se pravi ravnanje z odpadkom skupnosti. Uh, Eh, in tukaj je šlo predvsem za to, kako upoštevati eh, potrebe eh, deležnikov, kako jih vključiti v proces. In glavni problem pri teh razpravah je, da ko gre za strateške razprave, je potrebno uh, lokalno prebivalstvo, uh, lokalno uh, Eh, lokalno skupnost vključiti tudi že v zelo zgodno fazo, čeprav se ti takrat še ne počutijo prizadeti, eh, kaj ti pogosto zelo eh, korenito posežejo v postopek šele takrat, ko je odločitev bliže in ko se začne konkretno govoriti o možnosti, da bi v bližini njihovega bivališča se vzpostavilo to vrstno odlagališče. Torej, iz tega zgodovinskega razvoja ehm, se je razvila določena razprava, kako se danes to izraža v tem, kaj trdijo posamezne skupine, posamezni predstavniki prebivalstva. Tukaj, to kaže rezultat ankete iz leta 2001. Takrat je šlo za pričakovanja javnosti glede končnega odlaganja jedrskih odpadkov in vidite, da uh, ljudje mislijo, da je zelo nujno, da se to vrstno končno odlagališče vzpostavi. 76 odstotkov misli, da je to nujno ali zelo nujno. Po drugi strani pa, če iste ljudi vprašamo, eh, Kaj pa realizacija končnega odlagališča v vaši regiji? Eh, potem jih je 80 odstotkov proti. Ne, pri nas ne. In eh, ravno to, ravno ta napetost po eni strani sprejemanje nujnosti dejstva, ampak po drugi strani, da tega nočeš imeti pri sebi, ampak dobro, iskreno rečeno, kdo bi pa to imel. Eh, tukaj je seveda precejšen razkorak in eh, s tem se je seveda potrebno soočiti. Tudi danes, leta 2010, v rezultatih javnih posvetovanj, Eh, pred predelavo osnutka direktive vidimo določene preference javnosti. Eh, želimo zaščititi prihodnje generacije pred škodljivim eh, odsevanjem 80 odstotkov pravi to, več kot 60 jih želi preglednost postopkov, eh, približno 60, jih tudi pravi, 60 odstotkov jih tudi pravi, da je potrebno javnost vključiti v procese odločanja, ampak samo 36 oziroma 37 odstotkov jih eh, pravi, da je geološko končno odlagališče tisto, eh, kar je potrebno. Torej, tu je se tudi pojavila določena napetost. Geološko končno odlaganje naleti na upor pri potencijalno prizadetih tudi zato, ker javnost nasplošno eh, in tudi nevladne organizacije, ki delujejo na tem področju, eh, imajo drugačno usmeritev. Tukaj uh, vam lahko prikažem seznam želja, uh, to je bilo pripravljeno v povezavi s projektom Kovam, ki sem ga omenil. In tukaj bi, bi se osredotočil na točke D, torej na točko D, torej bodite celoviti, torej tako rekoč, mislite na vse v takem postopku in pa tudi bodite socialni, torej vključite vse, ki se želijo izreči in ki se morajo izreči v takem postopku. Ravno tako je potrebno poskrbeti za zgodno in celostno udeležbo in pa zagotoviti je potrebno dejanski vpliv vseh udeležencev. To so tiste želje, ki so jih različni deležniki izrazili v tem uh, projektu in tudi Eh, že prej smo slišali, da je tudi možnost veta način udeležbe eh, deležnikov v celotnem postopku. Kakšne posledice ima vse to, ko gre za izbiro konkretne lokacije? Danes Ko govorimo o razpravah o končni eh, lokaciji, je potrebno Eh, dokazati, da je tista strategija, za katero smo se odločili, najvarnejša za okoliščine v posamezni državi. Potrebno je poštevati etične in družbene vidike, potrebno je vključiti vse osebe, ki želijo vplivati na proces, vse deležnike in opozarjam na to, da je taka udeležba zelo težka v zgodnjih fazah, ker se lokalno prebivalstvo počuti prizadeto šele kasneje. Potrebujemo pravila, potrebujemo zavedanje, da tista regija, ki potem končno dobi to končno odlagališče, eh, da to pomeni. Um, Eh, da je potrebno to obremenitev ne samo nekako kompenzirati, ampak da je potrebno to upoštevati tudi v celostnem regionalnem razvoju za konkretno regijo. Za zaključek naj povzamem. kaj eh, izhaja iz vseh teh nasprotujočih si mnen, ki sem jih predstavil. Seveda, da je potrebno iskati najvarnejšo rešitev in kakšne posledice lahko to ima. Torej, kako eh, vključiti tehnične in netehnične vidike. Metodično je seveda to zelo zahtevno. Eh, Eh, torej, tudi v prihodnje bo potrebno eh, delati na tem. In zakaj je tako? Ni nobene nadrejene eh, vrednosti, ki bi jo prinašal tak postopek za samo izbiro lokacije. Torej, ne moremo reči, da to pomeni večja varnost. Eh, ravno tako ne moremo reči, da bi večja varnost eh, pomenila, da lahko ignoriramo določene negativne vidike po drugih plateh. Eh, edini pristop, ki dejansko vodi k cilju, je načelo najprej varnost. Samo, kadar se uresniči to načelo, bomo ljudi z dobrimi argumenti, predvsem z varnostnimi argumenti, lahko prepričali, da bodo morda ne z veseljem, ampak vendarle sprejeli lokacijo odlogališča v svoji bližini. Verjetno jih bo bolj enostavno prepričati, če postopek, ki se za to uporabi, po katerem je prišlo do izbire te lokacije, eh, Eh, izpolnjuje vse družbene in socialne pogoje, ki smo jih opredelili. Načelo najprej varnost pomeni tudi, da obstaja prioriteta varnosti eh, v odnosu do ostalih argumentov eh, Dokler obstajajo razlike v varnostnem vidiku med predlaganimi rešitvami, o katerih lahko govorimo, kadar pa ni varnostnih razlik, potem lahko upoštevamo tudi druge argumente, ki vplivajo na izbiro posamezne lokacije. S temi zaključnimi besedami eh, bom tudi končal svojo predstavitev. Upam, da nisem povzročil še večje zmede, kot je že bila. Torej obstajajo eh, pristopi, ki so se izkazali eh, tudi v projektu Kovam. Eh, tukaj v okviru tega projekta so se eh, oblikovali in potem tudi v državah uporabili procesi, ne samo zato, da bi ljudi prepričali, ampak zato, da bi oblikovali eh, nek postopek, ki eh, poskuša v največji meri upoštevati zahteve vseh in tako pripelje do optimalne rešitve. Najlepša hvala za pozornost. Ähm, Najlepša hvala. S tem smo zaključili prvi krok predstavitev in zdaj imate vi, kolege in kolegice, priložnost eh, z dodatnimi vprašanji poskrbeti za še nekaj več dodatnih informacij. Imam eno prošnjo za besedo za enkrat, to je gospod Kalas. E, ampak prosim za čim bolj konkretna vprašanja, ker potem bodo tudi odgovori toliko bolj konkretni. Torej, gospod Kalas, izvolite. Najlepša hvala. Rad bi se zahvalil vsem govornikom, ki so nam dali priložnost, da smo lahko poslušali zelo zanimive podatke, zelo korisne informacije smo slišali informacije, ki so tudi povezane z našim delom tukaj. Vprašal bi naslednje, predsedujoči. Tudi z najbolj optimističnim pristopom, to je, da upoštevamo to, kar je povedal gospod Tomavski, da se znebimo sploh kakršnega koli sevanja v prihodnjih tisočih letih, kajti sicer gre za vprašanje varnosti v prihodnih milijonih let. Ko gre za ge pristop geološkega odlaganja, to je menil gospod Apple, to je neka vrsta mešanica znanosti, vprašanj, ki si jih postavlja družba in to je tudi nekaj, kar nas močno zanima. Ter z vsemi informacijami, ki jih imamo sedaj na voljo, se zdi, da če bomo še naprej sledili enaki stopni razvoja. Svetu 8 milijard ljudi do leta 2025 s tako zelo hitrim razvojem držav v Aziji, v vzhodni Aziji in okoli Pacifika. Torej, če bomo še naprej tako povečevali rabo električne energije, potem se bodo energetske potrebe človeštva, zlasti če upoštevamo tudi uh, razvoj alternativnih verov energije, ki so še zelo v začetni fazi, se zdi, da bo resnično jedrska energija rešitev. In jedrska energija je nekaj, kar gledamo z številnimi pomisleki, pridržki, uh, Eh, številni imajo podpridržke glede jedrske energije. Zlasti, če pogledamo na napad, ki ga je Bill Gates eh, sprožil proti različnim oblikam energije, ki nam zagotavljajo zgolj 10 do 12 odstotkov potreb. Torej, le toliko takšen odstotek potreb po energiji pokrivamo z alternativnimi viri energije. Bill Gates je napadel to situacijo hkrati pa tudi podal predloge glede financiranja eh, na razvoj nadaljnih možnosti alternativnih vir energije. Zato se sprašujem, kakšno je vaše mnenje glede tega, torej to, ta možnost, da bi razvili neke alternativne vire energije na eni strani in da bi potem pri tem upoštevali tudi jedrsko energijo in pa možnosti, ki so na tem področju. Hkrati pa moramo vse to povezati tudi s stropno razvoja. Kakšna tveganja, eh, kateri izzivi so pred nami v prihodnosti? v Evropi, Severni Ameriki, še zlasti, če pogledamo možnosti, ki obstajajo sedaj in pa zelo pomembno vprašanje, ki so pred nami. Gospod Hans. Ähm, Najlepša hvala. Vprašanje za gospoda Tomavskega, pravzaprav dve vprašanje za gospoda Tomavskega. In sicer, v kakšni fazi razvoja so pravzaprav ti Eh, reaktori za ločevanje in transmutacijo v posameznih državah, naprimer tukaj v Belgiji. Eh, nisem vedela, da je Mira že v tako eh, napredni fazi. Kako drago bo to, kdo financira te projekte in če so obeti dobri, v katerih državah, ki uporabljajo jedrsko energijo, je transmutacija že sestavni del strategij za ravnanje z odpadki. Potem pa še vprašanje za gospoda Rjoto in za gospoda Apla. In sicer v zvezi uh, s tem, kar je tudi v predlagani uh, v direktivi gospoda Oettingerja in to sem slišala tudi zdaj v teh predstavitvah, namreč obstajalo naj bi več držav, v katerih obstaja konsens, da so globoka geološka odlagališča najboljša rešitev. Zanima me, kakšna je kakovost tega konsenza, torej Eh, kdo je kdaj kje s kom dosegal ta konsens, ali to vključuje tudi že, kot ste omenili vi, gospod Triote, eh, to neko socialno dovoljenje za eh, projekte globokega geološkega odlaganja, ali gre tukaj zgolj za konsens, ki obstaja izven javnosti. Eh, potem pa me zanima tudi, v katerih državah, po mnenju gospoda Apna in gospoda Rjute, rešitev globokega geološkega odlagališča za visoko radioaktivne odpadke je že v napredni fazi, torej kje smo že blizu realizacije to vrstnega projekta, kje uh, prihaja do uh, prekinitev takih postopkov in zakaj. In kar zadeva eh, temo, ki jo je omenil gospod Apple in kar je v eh, Nemčiji tudi problematično eh, in to je problem zaradi nemožnosti ne ponovnega dostopa v eh, odlagališču ASE, torej kako je s tem vidikom eh, dostopa eh, do odpadkov. Najlepša hvala. Sam bom dodal vprašanje, ker je ravno sodi sem tudi gospodu Tomovskemu. E, torej, zastavljeno je bilo vprašanje, kakšno, kakšne so okoliščine, kakšno je stanje. In e, sicer bi dodal, glede na to, da je to zanimiva alternativa, profesor Tomovske, kakšen je časovni scenarij če eh, se bo nadaljevalo s tem projektom, torej kdaj bomo eh, dosegli kaj. To je potem seveda pomembno tudi za nadaljna vprašanja. Kolegica Hercog je prosila za besedo. Thanks, eh, chairman, thanks. Hvala lepa, predsedujoči. Hvala, da ste organizirali to um, predstavitev. Mislim, da je prišla v pravem času. Imam nekaj vprašanj najprej za gospoda Tomaskega. Njemu bi rada naslovila prvo vprašanje. Vsi projekti, ki ste jih omenili, so del, so, so že sedaj v samem uh, razvoju in zanimajo me, čas, zanima me časovnica, kdaj bomo dobili prave rezultate. Mislim, da smo že večkrat slišali, da se. Seznam. Da bomo morali uh, napredovati pri tem. Uh, vedno več projektov je na tem seznamu, ampak zdi se, da smo pri samem izvajanju bolj počasni in da nimamo nekih pravih argumentov. Mislim zato, da bi morali se dogovoriti in, um, in sedaj bi še nekaj razplošno vprašala, ko govorimo o upravljanju visoko radioaktivnih odpadkov tukaj je verjetno ene zmed največjih, najpomembnejših vprašanj, glede katerih se moramo uh, dogovoriti, da ali bo to, to država naredila vsaka zase, oziroma ali bi to lahko rešili tako, da bi imeli manj odpadkov in bi pri tem, ker čim več držav lahko izkoristilo jedrsko energijo. In zato se sprašujem, koliko bi po vašem bil optim, optimum teh odpadkov v Evropi. Gre resnično za pomembno, veliko vprašanje, ki se nanaša na postopek odločanja. Energija je del uh, pristojnosti držav članic in če bo vedno manj držav uporabljalo to uh, jedrsko energijo, potem bomo morali spremeniti postopek odločanja. Pa še eno vprašanje za tretjega govornika. Ja, dobro je, da izvajamo na, eh, raziskave na lokalni, regionalni in nacionalni ravni, ampak gre za To, da bo se energija pretakala tudi med državami članicami, se to bomo postopek odločanja morali temu prilagoditi. Upoštevati bomo morali tudi mnenje eh, javnosti, tudi to moramo preučiti. Kako vi vidite ta problem? Ko gre za direktivo o visokoradioaktivnih odpadkih, so po mojem mnenju to najpomembnejše tem vprašanje, na katera morate odgovoriti. Hvala. Kolega Brezina. Kolega Brezina. Duhov otasku, častečne se nam to zeptala už pani Rebeka Harms. Imam zelo enostavno vprašanje gospa Rebeka Ham se je delno to že vprašala, ali lahko na podlagi teh raziskav ocenite, kakšni bodo stroški, naprimer za predelavo tone jedrskih odpadkov preko transmutacije, tako da bi se pri tem znebili tistih najbolj aktivnih izotopov. Ali lahko naredite neko ekonomsko oceno na podlagi te raziskave. S drugimi besedami, kakšno bo finančno breme, ko gre zasti za dvig cene elektrike? Imate takšne ocene? Danke, Frau Jordan Cizli. Najlepša hvala, gospa Jordan Cizli. Hvala lepa, um, predsednik, in hvala za zelo zanimive prezentacije. Eh, po mojem mnenju se soočamo v Evropi in nasploh v svetu danes eh, z nekim paradoksom pri vseh večjih izzivih, kot so podnebne spremembe, socialni sistemi in podobno je tudi tu pri jedrski energiji in odlaganju, varnem odlaganju jedrskih odpadkov. Ljudje natančno vedo, kaj je treba storiti, ljudje zahtevajo od vlad in politike, da to naredi, hkrati pa upajo, da se to ne bi zares zgodilo. Kar pogledajmo, kaj recimo počnejo pri, eh, na področju energije, elektrike. Kupujemo vedno večje stroje, eh, prekomerno ogrevamo hiše, prostore, puščamo vklopljene aparate, prižgane luči, hkrati pa zahtevamo od politike, da nekaj stori. In mislim, da je to paradoks, s katerim se moramo eh, resno soočiti in nekaj moramo narediti. Mislim, da, moramo, da mora tako akademski svet, industrija, politika začeti um, bolj resno govoriti o teh, o teh izzivih in problemih, da ne smemo razmišljati o tem, kako bomo določeno stvar povedali uh, na tak način, kot jo ljudje želijo slišati, ampak da moramo jasno ljudi, uh, ljudi predočiti s problemi. Um, skrajni čas je že za to, glede na to, kaj se okrog nas dogaja. In verjetno um, moramo razmišljati tudi o tem, kako uh, bi odločanje o teh velikih stvarih bilo bolj paketno, se pravi um, uh, o tem, uh, kakšen standard želimo, kaj, kaj to pomeni pri proizvodnji elektrike, kakšen energetski miks želimo in kako bomo potem poskrbeli tudi za varno razgradnjo vseh elektrarn in tudi za, za varno odlaganje odpadkov. To je prva stvar. Druga stvar je mm, podobna, kot so jo že pred mano govorniki navedli, tudi jaz bi želela več slišati o področju transmutacije. Eh, kdaj bodo ti postopki tudi eh, komercialno možni in kaj so tiste največje ovire pri tem, je to znanje, denar ali kaj drugega. Eh, omenili ste, gospod Tomovske, da potrebujete še nadaljnih 20 let, Jaz mislim, da moramo prej poskrbeti za visoko radioaktivne odpadke in uh, če bomo morali še 20 let vlagati v raziskave, se potem sprašujem, kdo bo pripravljen investirati v take raziskave. Uh, verjetno privatni sektor ne, ker bodo visoko radioaktivni odpadki že nekje odloženi eh, in bo to potem veliko breme za javni proračun, tako da bi tudi v tem smislu želela odgovor. In pravzaprav me je tudi vprašanje od Rebeke Harn spodbudilo k temu razmišljanju, um, ker pravzaprav transmutacija omogoča ravnanje z jedrskimi odpadki na podoben način, kot ravnamo tudi z drugimi odpadki, kjer zahtevamo um, reciklažo. In potem še um, tretja stvar, um, kako z državami, ki nimajo geološke sestave, primerne za eh, globoko odlaganje radioaktivnih odpadkov. Tu je možnost neke um, regijske pobude. Sama vem recimo za eno tako, ki je potekala za vzhodno evropske in uh, eh, osrednje evropske države uh, že pred ne vem, 15 leti. Uh, tam je bilo vse v redu, Eh, ko so se pogovarjali, kako to storiti, ampak ko je prišlo pa do vprašanja, kje pa naj bi bilo tako odlagališče, se je pa stvar ustavila. In še zadnji, in še zadnji komentar, bolj komentar kot vprašanje. Um, gospod Apple, omenili ste varnost prva, najprej varnost, safety first, s tem se absolutno strinjam, um, ne samo za odlaganje odpadkov, ampak tudi obratovanje jedrskih uh, elektrarn. Ampak ali se vam ne zdi, da pa pravzaprav delamo drugače glede na to, kako pomembno vlogo ima um, družbena sprejemljivost pri umeščanju uh, objektov. Meni se namreč zdi, da je, dru, da je cel sistem zasnovan tako, da je družbena sprejemljivost na prvem mestu in da šele tisto, kar je družbeno sprejemljivo, je potem možno izvesti. In pri družbeni sprejemljivosti, pa žal takšen je moj osebni občutek, veliko krat strokovni argumenti niso ustrezno upoštevani. Hvala. Gut, ich bedanke mich. Wir versuchen mal. Hvala. Zdaj pa bi prosil, da poskušamo podati odgovore na zastavljene vprašanja in Če dovolite, bi začeli zdaj z drugega konca, torej najprej gospod Apel, potem gospod Triota in uh, kar je bilo transmutacije, uh, potem posebej. Gospod Apel. Ja, najlepša hvala. Najprej bi odgovoril na vprašanje gospod Hans. Prvo vprašanje se je navezovalo na to, v katerih državah obstaja konsens, konsens glede končnega odlagališča. To je seveda odvisno od tega, koga vprašate. In nasplošno rečeno lahko rečemo, da uh, končno odlagališče oziroma spremembe končnega odlagališča naletijo na večje soglasje. No, konsens je težko ugotoviti, kaj ti ljudje se ne iz, izražajo na tak način. Torej, preprosto ali ne protestirajo ali pa imajo pozitivno stališče, ampak to ne pomeni konsens. Torej, Tako soglasje je najlažje najti tam, kjer uh, obstaja tudi soglasje uh, glede samega postopka, torej kjer je postopek uh, pozitivno vrednoten in kjer ljudje imajo občutek, da so njihovi pomisleki upoštevani. Torej obstaja tesna povezava med konsenzom glede same strategije po eni strani in med konsenzom za sam postopek. Uh, To še posebej velja za tiste, ki se ne ukvarjajo poklicno s tem vprašanjem, ampak ki se pač izrečajo, kadar se počutijo prizadete ali ki so iz drugih razlogov vključeni v te razprave. Torej, eh, težko je, ne bi mogel reči, ki je konsens največji, ampak eh, morda eh, nekaj vidimo iz, tudi iz odgovora na vprašanje, katere države so v najbolj napredni fazi. Torej, to je pravzaprav tudi, um, tukaj bi morda želeli odgovor na vprašanje, v kakšni fazi postopka so posamezne države. Tukaj bi lahko rekli, da uh, je Nemčija zelo v napredni fazi in v Nemčiji imamo široke razprave o tej lokaciji, ali jo bomo ohranili, ali bo ta edina, ali bomo imeli druge. Torej, uh, formalno faza napredka posameznega postopka ne pove veliko. Pomembno je, kako se izvedejo posamezne faze in eh, to, tu se zopet vračamo na to, kakšen postopek je bil izbran za doseganje dokončne odločitve, tako glede strategije, kot tudi glede izbire lokacije. Eh, ZDA so um, zelo napredne, ampak eh, to bom izpustil, zato ker je pri njih, pri njih bil postopek povsem drugačen kot pri nas. In eh, švicarski model za eh, izrabljeno gorivo in eh, visoko radioaktivne odpadke se mi zdi najbolj obetaven. Imeli so podobne težave, kot eh, sem jih prej prikazal v 80-ih in 90-ih let, zaradi pomankanja soglasja prizadetih, eh, tudi tistih, ki morajo formalno dati svoje soglasje. V Švici so to kantoni in njihovi zastopniki. Torej, zaradi, na tem področju je prišlo do težav in politični vodje in takratni ministri so zato takrat v 90-ih vzpostavili široko javno razpravo o odlaganju radioaktivnih odpadkov na eh, nacionalni ravni. Eh, vendar pa takrat oziroma v tej fazi ni prišlo do konsenzualne rešitve. Eh, Vzpostavili so tudi skupino strokovnjakov, kot je to običajno v takih primerjih, in ta skupina je imela jasno nalogo, da poskrbi za to, da po varnostni plati uh, vsi cilji, ki jih ima Švica, kar zadeva uh, geološko odlaganje, so uresničeni. Uh, potrebe prebivalstva, ki se je glasno uh, izreklo, uh, so tudi morale biti upoštevane in uh, potrebno je bilo združiti obe plati. Um, To je bilo zapisano tudi v temeljni zakon in na podlagi tega zakona je stekel postopek izbire lokacije in s tem je bila pr zaključena prva faza od predvidenih treh. In ta široki proces, ta diskurs na vseh ravneh z vključitvijo vseh, ki so želeli biti vključeni, vključno s sosednjimi državami, uh, daje ljudem zaupanje, ne gotovost, ampak zaupanje, da bo tukaj mogoče dokaj hitro priti do rešitve. Na podoben način eh, je stekel tudi že postopek v Skandinaviji, na švedskem in na finskem in tudi tam bi utegnilo to pripeljati do pozitivnih rezultatov. Eh, še posebej na švedskem in to je pravna eh, posebnost, ki eh, je ni drugod, v Švici je takrat obstajalo, zdaj pa ne več, je pravica veta in eh, predviden je dolg postopek vključitve javnosti, sploh na švedskem. In to eh, ni pomenilo, da ni bilo nobenega nasprotovanja, ampak eh, nastal je nek način interakcije, eh, debate, ki eh, daje večjo možnost eh, splošno sprejemljive rešitve. Potem pa, kar zadeva eh, ponovno dostopnost odpadkov, to sem si zabeležil, ampak pozabil sem, na kaj točno se je nanašalo to vprašanje. Um, die, ähm, die, die Fragestellung war. Torej, vprašanje je bilo, kako se tega zdaj sploh lotevate v samih postopkih, v političnem načrtovanju za končna odlagališča, kako tukaj vključujete to novo razpravo o eh, dostopnosti eh, odpadkov. Eh, sploh glede na to, da je zvezdno ministerstvo v Nemčiji zahtevalo, da se preuči oziroma da se zagotovi eh, ponovno dostopnost 120 eh, ton odpadkov v raziskovalnem odlagališču Asen. No, primer Ase je seveda eh, nekoliko drugačen, prišlo pa je do temeljnih razprav v zvezi s tem in pričakujemo lahko, da se bo to odrazilo tudi v novih varnostnih standardih v Nemčiji in da naj bi bili zabojniki v obdobju 500 let dostopni, ampak. Kar zadeva načrtovano eh, soočanje s to temo, tukaj so pristopi zelo različni. V Švici so izbrali neko kombinacijo eh, in sicer eh, prizadevali so si za ponovno dostopnost samo preko nekega določenega obdobja, ne pa za stalno, kajti konflikt ciljev med varnostjo, ki naj bi jo nudilo končno odlaganje in med možnostjo, da bi imeli enostaven dostop do eh, odpadkov, da bi jih lahko ponovno eh, umaknili iz tega odlagališča. To je nek varnostni konflikt, s katerim se ne želimo na, na dolgi rok soočati, kajti sicer bi to pomenilo, da bi morala neka družba to tudi v neki fazi storiti. V Švici so izbrali pot, ki po eni strani vključuje javnost v proces, eh, kar zdajva odločitev, eh, do kdaj eh, mora biti dostopni, kdaj stvar dokončno zatesnimo, zapremo. In tukaj pa je bistveno seveda, da končno odlagališče kot tako tudi dobro deluje. Torej, morda bi eh, lahko eh, imeli nek manjši del, ki je ponovno dostopen, zato da bi tam imeli možnost opazovanja in z tega bi lahko sklepali na celotno odlagališče. Torej, to je ena od smeri razmišljala. Drug, drugo možnost pa obravnava v Skandinaviji, kjer so najprej vzpostavili demonstracijsko eh, odlagališče manjšega obsega. To ima seveda Eh, veze predvsem z geološkim opazovanjem in upajo, da bodo na tak način dokazali, kot je prej nakazal tudi gospod Riota, eh, da, da bodo pač eh, v manjšem obsegu te, do teh odpadkov lahko dostopali. Ampak v razpravah sicer gre vedno za Eh, isto vprašanje dostopnosti, ampak tako tehnično kot politično se je potrebno eh, vprašati, kako se to obravnava in tukaj so razprave in postopki zelo različni. Po mojem mnenju pa vse skupaj še ni zelo zrelo. Eh, potem je gospa Hercog spraševala, ali naj bi tudi vse sam, sam majhne države zase našle rešitev za odpadke, ki so jih proizvedle na svojem območju ali naj bi same spostavile odlagališča za visoko radioaktivne odpadke ali naj bi se spostavile neke skupne rešitve. Uh, jaz se v prvi vrsti ukvarjam z varnostnimi vprašanji in uh, verjetno tudi zaradi družbene robustnosti uh, izbranih lokacij uh, mislim, da je mogoča neka skupna rešitev samo, če to vsi podpirajo in če so izpolnjeni vsi varnostno-tehnični in tudi družbeni kriteriji, zato da se bodo vsi tega držali. Torej, eh, težko je eh, nekako posredovati naprej, da je neka država proizvajala elektriko, proizvedla odpadke, ampak ker sami nimajo ustreznih možnosti, sicer na podlagi naravnih danosti, da bi te eh, odpadke odložili v svoji državi, morajo to narediti nekje drugje zaradi varnostno-tehničnih razlogov. Tega ni mogoče enostavno povedati, posredovati in eh, zato pač mora potencijalna rešitev izpolnjevati vse navedene pogoje. Gospa Jordan je opozorila tudi na konflikt ali kakorkoli že temu rečemo med socialno sprejemljivostjo in tehničnimi zahtevami. Poskušal sem se izogniti pojmu sprejemljivosti, eh, kajti za tem se lahko skriva marsikaj. Tudi sam nimam neke končne rešitve za to, ki bi bila splošno sprejemljiva in veljavna in s katero bi lahko na evropski ravni vse rešili, kajti eh, države so zelo podvržene specifičnim pogojem, po mojem mnenju pa mora veljati najprej načelo, najprej varnost. To, ta mora imeti nadrejeno vrednost, kajti sicer ne, nišče ne bo pripravljen um, sprejeti rešitev ali pa vsaj jim ne nasprotovati, uh, sicer pa je vse odvisno od razmer posamezne države. Gospod Triota, najlepša hvala. Apple schon alt? Äh, mislim, da načeloma je bilo že äh, omenjenih nekaj točk, äh, ki se jih obravnava tudi na mednarodni ravni. Če se vprašamo, kakšen je konsens in kje je največji, na švedskem načeloma obstaja konsens glede globokega geološkega odlaganja tudi v Nemčiji in na, v Švici, pa tudi v Kanadi. Kanada je na novo usmerila svoj program končnega odlaganja pred nekaj leti in v fazi priprav je bilo pripravljeno široko posvetovanje, ki je trajalo dve leti in uh, mislim, da so s tem v uh, veliki meri dosegli nekaj, čemu lahko vsaj nadaleč rečemo konsens. Kar zadeva eh, fazo napredka, uh, bi odbliže pogledano lahko rekli Švedska, Finska, Francija. Torej, če tukaj govorimo o napredku na časovni osi in Eh, če ocenjujemo tudi vrednost za uspeh procesov, ki jih razvijajo posamezne države. Švedska in Finska eh, predvidevata, da boste lahko eh, zadevo začeli uporabljati v desetletju. Tudi v Franciji se govori o nekem takem obdobju. Kar zadeva retrievability, torej ponovno dostopnost. Tukaj so razmere zelo različne. Ta uh, Eh, zahteva je opredeljena v številnih državah, deloma tudi zakonsko, kar pa zadeva ukrepe, ki so potrebni za to. Tukaj so stvari še odprte, v eh, posameznih, razmer, eh, v posameznih državah so rešitve različne, naprimer v Franciji se zahteva dostopnost tudi v zakonu o končnem odlaganju je pa tudi predvideno, da bi se leta 2013 izvela široka javna razprava in na podlagi te razprave bodo specifično uh, eh, določeni tudi zakonske zahteve za končno odlagališče v Franciji. Eh, kar zadeva vprašanje regionalnih sistemov odlaganja, na to mislim, da je zelo težko eh, odgovoriti in zato, kot je povedal kolega, se tukaj pravzaprav problemi eh, množijo z večkratniki, tako kar zadeva družbeno spremljivost, kot tudi po tehnični plati. In eh, mislim, da je nek, to nekaj, česar bi se lahko v me, večji meri lotevali, ko bomo dejansko imeli konkretna odlagališča, ki bodo delovala in bodo socialno sprejeta. Kar pa zadeva. Uh, možnosti za neko državo, ki nima velikega števila jedrskih elektrarn. E, tukaj se lahko ozremo proti Finski. Finska ima štiri reaktorje, zdaj gradijo petega oziroma se odločajo o njem in oni so se odločili, da e, se tudi za te štiri reaktorje splača zgraditi lasno odlagališče. E, tudi gospodarski razmislek kaže na to, da bi morda tudi manjše države potrebovale eh, svoje odlagališče. Ehm, sicer pa obstaja tudi možnost regionalnih rešitev. Ehm, je pa pomembno, da seveda imajo določene države uspešne lastne programe, kar je tudi predpogoj. Eh, kar pa zadeva um, predpogoje, torej seveda gre tukaj za načelo najprej varnost, safety first, ampak eh, vprašanje uh, je, uh, kako varne so stvari na dolgi rok, čez 100 tisoč let. Na splošno lahko uh, rečemo, da je dosežen nek nivo, neka raven varnosti, ki je sprejemljiva in v povezavi s tem lahko potem v dokaj zgodnji fazi tudi obravnavamo socialne vidike. Morda pa še kratka eh, pripomba eh, v zvezi s tem, kar je povedal gospod Cukalas. Kar zadeva alternativne vire energije in podobno, mislim, da je zelo pomembno, da eh, obravnavamo celoten kompleks proizvodnje energije In eh, tudi na podlagi razprav o sprejemljivosti končnih odlagališč, eh, to je, ko govorimo o jedrski energiji, vedno vključeno v razpravo tudi po gospodarski plati, kajti eh, veste, da večina držav ima tako rekoč rezerve za razgradnjo elektrarn, za odlaganje odpadkov in to seveda je pomemben dejavnik. Hvala. Najvišjem profesor Tomavsku. Hvala. Zdaj pa dajem besedo še gospodu Tomavskemu in ga prosim, da odgovori še na vprašanje, ki so bila namenjena njemu. Ja, najlepša hvala, gospod Rojl. Kar zadeva transmutacijo, kako daleč smo, kako dolgo bo še trajalo in koliko bo se skupaj stalo in kdo bo to financiral. Torej, kar po vrsti. Najprej razlikujemo med eh, tako imenovanim partitioning, torej reprocesiranjem in med fizikalnim procesom transmutacije. Torej najprej, kar zadeva prvi del, eh, reprocesiranje. Tam je pomemben eh, princip, da tako plutoni kot eh, manjši aktinidi se eh, ločijo iz. Eh, Zato, da bi imeli kar eh, najmanjšo raven tveganja. Ta proces obstaja, je razvit, zdaj pa gremo v naslednjo fazo. In sicer tukaj eh, na ravni laboratorijev poskušamo doseči, da bi bilo to tehnično izvedljivo. Eh, Francozi mislim, da so tukaj eh, prišli najdlje in tam nameravajo na ravni nekaj kilogramov, naprimer leta 2012, eh, da bodo to lahko eh, proizvedli. Kar pa zadeva uporabo na, eh, v večjih merilih, bo to trajalo nekoliko dlje in rekel bi, da bo to šele po letu 2015 ali 2020. Kar pa zadeva samo transmutacijo, tu je vprašanje fizikalnega procesa kot takega, ta proces razumemo, eh, poteka pa še kar nekaj dodatnega dela veliko stvari je, ki bi jih morali podrobneje poznati, bolje vedeti, zato da bomo lahko to potem kasneje ustrezno izvajali. Gre naprimer za vprašanje, eh, kako hitri notroni učinkujejo na nižje aktinide. Tukaj nam manjka še cela vrsta podatkov, ki jih moramo pridobiti. Eh, proces kot tak razumemo. Eh, vprašanje pa je, kako lahko z uveljavljeno tehnologijo vplivati na uh, manjše aktinide in kako lahko ta proces oblikujemo tako, da neposredno, da ne začnemo neposredno z manjšimi aktinidi, ampak da imamo neko. Uh, gorivo, ki ga poznamo, naprimer mešanica urana in plitonija in potem, ko bomo eh, imeli izkušnje eh, tukaj v, eh, vključimo e, nek poznan gorivni element in to bo trajalo predvsej dlje. Kaj torej? E, tisto, kar e, sedaj imamo, je razumevanje za sam proces. Tisto, kar pa sedaj sledi, je, da, neko, da razvijemo neko demonstracijsko napravo, naprimer eh, nekje tam 50 do 100 megavatov eh, toplotne zmogljivosti in belgijska vlada je tukaj pravzaprav eh, šla najdlje in rekli so, da so pripravljeni financirati 40 odstotkov take naprave in povabili so k temu tudi druge partnerje, da pri tem sodelujejo. In videli bomo, kakšna je pripravljeno za to v drugih državah. Ampak, če vzamemo ta belgijski projekt, projekt, eh, to je demonstracijska naprava, ni eh, velika naprava in eh, lahko rečemo dobro, če nam bo uspelo v obdobju približno desetih let zagotoviti ustrezno delovanje te naprave, potem bomo potrebovali še pet do deset let izkušenj s samim delovanjem, zato da uh, bomo imeli dovolj znanja o teh procesih, da jih bomo v taki meri razumeli, da bomo tudi v večjem merilu uh, lahko te postopke uporabljali. Toliko torej, kar zadeva vprašanje trajanja. Torej, zelo optimistično gledano bi rekel, da odločitev o tem, ali je taka naprava lahko podlaga za nacionalni koncept odlaganja, torej taka odločitev ne bo mogoča pred letom 2030. In eh, dodatno k temu je potrebno obravnavati tudi vprašanje financiranja. Ta proces je eh, načeloma energetsko pozitiven. Eh, to pomeni, da eh, se preko pridobljene energije, ki nastane v tem procesu, pokrivajo deloma tudi stroški. In to so seveda točke, ki jih je potrebno še podrobneje obravnavati kar nekaj energije je tako v plutoniju kot v manjših aktinidih in to je mogoče uporabiti za proizvodno toplote in elektrike in to je seveda uh, tudi nekaj, kar je potrebno upoštevati. Moja ocena je torej taka, da kar zadeva transmutacijo, eh, dejansko moramo vložiti veliko prizadevanj, kajti uh, ustrezno ste povedali, da to traja predolgo. Po drugi strani pa je potrebno tudi povdariti, da v tej smeri zaenkrat ni bilo tako široke podpore, da bi tukaj uh, res eh, imeli nek uh, zagon, nek pritisk. Eh, seveda v, obstajajo tudi alternative, poleg transmutacije bomo morali raziskati tudi v kolikšni meri drugi koncepti eh, lahko pripeljajo k bistvenemu zmanjšanju dolgoživih snovi. Eh, tukaj lahko izpostavim raziskave o tem, v kolikšni meri Eh, lahko tukaj govorimo o nekem neutronskem spektru. E, tudi kar zadeva lahko vodne reaktorje, lahko razmišljamo o tem, eh, kako lahko spremenimo neutronski spektr za to, da pridemo do e, više stopnje izgorevanja dolgoživih snovi. E, to je nekaj, kar lahko alternativno obravnavamo in e, na v ta namen smo tudi že uvedli določene raziskave. Eh, in pa tretji vidik, eh, to je eh, bistveno dlje v prihodnost, da ne bi imeli, da bi imeli drugačen vir neutronov, kar bi pomenilo tudi transmutacijo. Torej, do leta 2030 bi nam moralo uspeti te postopke razviti v takšni meri, da bomo takrat eh, sposobni eh, izvesti neko vrednotenje, neko oceno vseh možnosti. Bi pa eh, povedal še nekaj, kar zadeva ponovno dostopnost. Eh, to je bilo kar nekajkrat omenjeno v razpravi, pa tudi sam se zelo dolgo že ukvarjam s tem vprašanjem. V Nemčiji je trenutno tako, da ponovna dostopnost je nek zastavljen cilj, eh, ki je vključen v varnostne zahteve. Eh, to lahko odgovorim na, s tem lahko odgovorim na vprašanje gospe Hans, kakšna je pravzaprav pravna veljavnost. Tega. Torej, dovoljenje se podeli samo, kadar je eh, zagotovljena eh, možnost ponovnega dostopa. To velja za fazo obratovanja, kar zadeva eh, 500 let, 500 eh, letno obdobje. Tu je cilj, eh, ki pa ni pogoj za podelitev dovoljenja, je pa potrebno v postopku pokazati, kako bo to upoštevano, kako bo to zagotovljeno. Um, kar pa zadeva uh, vprašanje alternativnih lokacij. Uh, Eh, pri celotni razpravi je potrebno upoštevati, da obstajajo države, ki eh, ne začenjajo danes ali jutri, ampak eh, se pravzaprav s tem ukvarjajo že kar nekaj let. In če se ozremo 20 ali 30 let nazaj, takrat so potekale drugačne razprave o udeležbi družbe in eh, tu je seveda potrebno tudi upoštevati oziroma kot običajno pravim kolegu Aplu, eh, nekega dragulja ne moremo vreči stran zato, ker smo do njega prišli po nekem drugačnem postopku, kot pa je postopek, ki ga uporabljamo danes. Eh, in če po nekem podobnem raziskovalnem postopku eh, pridemo do eh, najboljše ocene določene, eh, določene lokacije. Ne vem, na koncu se bomo tehnično težko odločili, ali je boljši rubin ali diamant. In konec koncev bo potem to vedno politična odločitev, katere lokacije bodo dejansko prišle v poštev. Najlepša hvala hvala gospe in gospodje. To je bil naš prvi krok. Skoraj posem smo se držali časa, ne posem. Zahvaljujem se za vprašanja in seveda tudi za številne odgovore. Vsa, torej veliko vprašanje je bilo odgovorjenih, vsa ne, ampak to ni nikoli tako. Zato se vsem zahvaljujem in prosim govornike iz drugega kroga, da se nam čimprej pridružijo, zato da lahko nadaljujemo. Hvala. Ja, meine Damen und Herren, damit wir zügig weitermachen, darf ich jetzt. Äh Torej, gospe in gospodje, tako da bomo lahko hitro nadaljevali. Zdaj pozdravljam naslednje govornike na temo odlaganja izrabljenega goriva. Najprej pozdravljam gospoda Patrako s Finske in prosim ga, da kar poda svojo predstavitev in da se kar v največji meri drži dogovorjenega časa. Izvolite. Hvala lepa. Imam dva niza prosojnic. Najprej govoril o naših izkušnjah na finskem, zlasti, ko gre za obravnavo izrabenega goriva, potem pa še nekaj glede eh, Evropskega foruma za jedrsko energijo. Naj začnem najprej s to prvo predstavitvijo. splošni pregled tega, kako poteka obravnava oziroma ravnanje z, odpadkom, z odpadki na finskem. Takrat smo imeli dve javni podjetji, Telo 7 Voj Ojma in Fortum, ki obravnava jedrske elektrarne. V prvem, ta, oziroma oba, oba dva skupaj delujeta, oziroma se sodelujete pri zgradnji tretje enote, um, poziva Oj obravnavata uh, nizko uh, radioaktivno in srednjo aktivno odpadke, te same obra, uh, ravnata z njimi, potem imata pa še skupno odlagališče za visoko radioaktivne. V Loisi je naprimer eh, takšno nahajališče oziroma takšno um, odlagališče. Izrabljeno gorivo se hrani v začasnih uh, uh, skladiščih oziroma prehodnih skladiščih in potem dokončno te odpadke odložimo v, eh, s podjetjem Posiva, to je moje podjetje, ki je zadolženo za tisto dokončno odlaganje po tem začasnem oziroma prehodnem skladiščenju. Podjetje Poziva je nastalo od 95. leta. Kot vidite, da je uh, lastništvo deljeno 60-40 odstotkov med dvema preomenjenima podjetjama. Kot se je povedala, naloga je razvoj, licenciranje in izvajajo varnega odlaganja lasnega izrabljenega jedrskega goriva. Trenutno se osredotočajo predvsem na Eh, predložitev vloge za licenco za gradnjo v letu 2012. Za ta namen podjetje izdeluje se zdaj uh, pročevanje lokacije uh, pod zemljo, onkalo, malo več o tem bom povedal kasneje. Potem izdelujejo sam načrt o uh, stavbah in uh, raziskujejo in ocenjujejo do, uh, glede dolgoročne varnosti. Podjetje sedaj razvija kompetence in zmogljivosti za izvajanje eh, tega dokončnega skladiščenja. In osebja je trenutno v onkilotu 150. Če pa pogledamo še vse pod eh, izvajalce, je skupaj zaposlenih okoli 300 ljudi. Letni stroški za ta namen so okoli 60 milijonov evrov. To je fotografija te lokacije v Olki Lotu in preden vam še pokažem eh, območje posiva, eh, podzemno, torej kaj se dogaja pod zemljo, vam to bom pokazal malo kasneje. V zadju vidite eh, to lokacijo Olki Lotu, prvo, drugo in tretjo enoto. Vse skupaj je v razdalji dveh kilometrov tukaj imate uh, celovit pregled vseh prizadevanjah v celotnem časovnem okviru vseh naših aktivnosti. Vidite, da se skupaj trajalo približno 40 let. Prva študija izvedljivosti za geološko odlaganje se je začela na Finskem v 70-ih, pa tudi v 80-ih. Istočasno uh, smo tudi začeli z temi jedrskimi elektrarami Onkiloto, takrat smo začeli z gradnjo tega. Naslednja faza, oziroma pomeniši korak naprej, je bila odločitev, ki jo je sprejela finska eh, vlada. To je bila načelna odločitev o ciljih in časovnem roku za upravljanje eh, odpadkov na finskem. Glede visoko radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva smo 1983. leta, oziroma je naša vlada se takrat odločila, da bi to lokacijo morali izbrati v letu 2000 in da bi potem začeli odlagati leta 2020. Zato, da bi lahko sledili temu roku oziroma tej časovnici, je bilo potrebno pripraviti vse potrebno gradivo za ulogo. Ko je bila sprejeta torej ta odločitev 1983. leta, smo začeli preiskovati lokacijo istočasno, pa smo imeli to eh, prehodno skladiščenje, za izrabljeno gorivo, ki je bilo organizirano, kot je bilo to rečeno prej. Odlagališče za uh, nizko in srednje reaktivne odpadke so bile zoblikovane v 90-ih letih, uh, eh, sama lokacija pa je bila izbrana leta 2000. Ampak prosim, lahko grete nazaj še na uh mhm. -huh. odločitev, oziroma ta načelna odločitev eh, vlade in parlamenta je bila sprejeta leta 2001. Ta načelna odločitev glede samega koncepta in pa določitve lokacije. Tako da smo na tej podlagi potrebovali kar precej časa. Potem pa smo začeli z izgradnjo in tudi potrdili samo eh, preiskavo eh, lokacije Olkiloto. Naš cilj je bil, da uložimo vlogo za licenco za gradnjo leta 2012, da bi lahko začeli eh, odlagati izrabljeno leta 2020, potrebujemo to uh, licenco za delovanje leta 2018. Tukaj vidite pregled uh, raziskovalnega programa za izbiro lokacije od 1983 do leta 2000. Začeli smo najprej tako, da smo najprej preučili oziroma na, spoh iz, prepoznali lokacije. Imeli smo več kot 100 možnosti, uh, In na koncu se je to število potem zožilo. In ko smo naredili bolj podrobne uh, preiskave od uh, eh, 93 do 2000, takrat, takrat smo dobili štiri možnosti, končno odločitev pa smo naredili te 2000, ko smo iz, in, in ta uh, kraj Eurajoki smo izbrali, torej takrat je ta 2000. uporabljamo švedski koncept eh, odlaganja, to je imenovan KBS3 in gospod Svan za mano bo povedal več o tem konceptu. Tako da sam ne bom sedaj šel v podrobnosti tega. Ali bi samo omenil, da imamo dve možnosti. Ta vertikalna možnost KBS3V in horizontalna KBS3H. Prvotno so to razvili švedi v 80-ih letih. Sveda pa so kasneje to izboljšali. Več podjetij se je pridružilo temu in sprejeli smo tudi sporozume za delovanje švedskim podjetjem in sedaj izdelujemo skupaj ta koncept. Sedaj pa par besed o naši lokaciji Onkalo. Gre za podzemno lokacijo, ki temelji na, oziroma, temelji na skali oziroma kamnini. Primernost tega, te lokacije za dokončno odlaganje je potrebno potrditi s posebno raziskavo, ki je bila izvedena v Onkalo. To raziskavo izvajamo v posameznih fazah. Sedaj smo na globini 400 metrov in uh, dobili bomo raziskave v posameznih uh, globinah in posameznih korakih. Potem pa bomo začeli še zadnjo končno verifikacijo uh, odlaganja na teh 400 metrih načrt eh, za uporabo onkala bomo uporabili tudi tekom izgradne in delovanja eh, podzemnega odlagališča. Gre torej za nekaj, kar bo del, ne bo to sem del eh, tega odlagališča, ampak bo pridruženo temu. V tem smislu bomo prihranili veliko časa in bomo lahko tako začeli odlagati, mogoče že prej, kot bi bi sicer bilo mogoče. Ampak seveda, uh, imamo zelo stroge pogoje za to. Odločiti se bomo morali, eh, oziroma eh, glede načrta in izgradnje, skladu za zahtevami, ki so določene v samem projektu. Tako da bomo morali opraviti veliko dela na samem, sami lokaciji in upoštevati vse določbe v dokumentu za jedrsko energijo in vseh ostalih zakonih. Tukaj nas nadzira finski nadzorni organ Stuk, ki deluje ravno s ta namen. Kaj se je na koncu pokazalo kot izredno pomembno orodje in kar smo ugotovili že na začetku, je, da je ta uh, lokacija onkalo oziroma ta uh, elektrarna onkalo nam zagotavlja številne možnosti, da se bomo tudi naučili o tem. Glede eh, same izvajanja odlagališča, videli bomo, kakšni so tisti pravi izzivi. Tako da smo lahko tudi testirali tehnologijo odlagala, odlaganja v realnih pogojih. Tukaj vidite schemo tega odlagališča, tako da vidite, kje se trenutno nahajamo, novembra 2010. Kot vidite, imamo tunel, eh, ki je nekoliko nagnjen in poteka vse od eh, ravni eh, zemlje do 400 metrov pod zemljo. Dolg je torej, oziroma globina je 425 metrov. Potem imamo pa tudi vertikalne jaške. Imamo tri takšne jaške. Jah, Trenutno so 290 eh, metrov globoki. Mara bomo morali še početi to sivo območje, torej to, kar še vedno manjka in ko bomo zaključili z izgradnjo tega sivega predela, bomo lahko eh, vse tri jaške še poglobili na tisto eh, dokončno lokacijo odlagališča. Tukaj lahko vidite, da bo seveda mogoče tudi še naprej nadaljevati z raziskavami po posameznih globinah. Imam tudi nekaj fotografij, ki vam jih lahko pokažem. To je vhod v odlagališče Onkalo. To je samo fotografija iz a, kopanega tunela. Mi smo še posem zaključili z izgradnjo tega tunela, kajti naš glavni cilj je, da bi a, najprej prišli do tiste končne globine odlagališča in potem, ko bomo to dosegli, bomo lahko zaključili z a, izgradnjo vseh sten in tudi tal a, tunela. To je samo še ena fotografija jaška. No, tukaj na koncu pa vidite celotno odlagališče, ki bi lahko izgledalo približno takole. V središču fotografije je ta modr del, je ta eh, onkalo, od, uh, celoten sistem in potem ostalo pa vidite vse galerije, več nizov galerij okoli tega odlagališča. In dokončni obseg bo seveda odvisen od količine izrabljenega goriva. Prvi načrti, ki smo jih naredili za to odlagališče, bi ki bi naj vključevali izrabljeno gorivo iz štirih enot. Kot veste, TVO sedaj gradi novo enoto, potem kasneje pa bomo imeli še dodatne enote. To pomeni, da bo celotno odlagališče potrebno razširiti. Seveda pa obstajajo določene meje, kajti to, kar gre za otok in ne želimo iti pod morje. Zato imamo neko zgornjo mejo, ki jo je potrebno vse čas upoštevati. Vidite tudi, da so te galerije takšne, da niso homogene, niso enotne. Imamo nekatera odprta območja vmes brez teh galerij, kar pomeni, da bomo morali upoštevati tudi pogoje v sami kamnini mogoče obstajajo nekateri šipkejši deli, kjer ne bomo mogli graditi teh galerij. V ta namen smo izvedli več študij v Okilotu, več kot 50 uh, eh, tesnih vrtin smo naredili in več študij v ta namen, tako da imamo zelo dobro predstavo o tem, kako uh, kakovostna je tukaj uh, sama skala, sama kamnina. In zato bomo tudi lahko se to upoštevali, upoštevali bomo različne vedike. Uh, Eh, pa tudi tehnologijo. Kaj pa stroški? Seveda, izračunali smo si stroške, vse čas smo to upoštevali v procesu. Tukaj je nekako najnovejša ocena, ki je bila leta 2009. Kot vidite, je skupaj okoli 3 milijarde evrov investicije nad zemljo so okoli 160 milijonov evrov, to so vse te eh, eh, zmogljivosti nad zemljo. In potem pod zemljo pa je okoli pol milijarde evrov, vse te galerije, vsa oprema, material, vse to, kar smo pač uporabljali pod zemljo. Potem stroški delovanja nad zemljo in pod zemljo, in uh, eh, naprimer, da bi tudi upoštevali vse te zabojnike. In na koncu smo tudi izračunali, koliko bo potrebno za razgradnjo in zaprtje. Na takšen način lahko vidite, da so stroški delovanja več kot 2 milijardi evrov, kar pomeni, da bo potrebno vključiti več materijala v te uh, zabojnike za ventilacijo in uh, tudi uh, osebni stroški so vključeni ta zmogljivost bo delovala okoli 100 let, kar pomeni, da bomo s tem tudi upoštevali in poskrbeli za to področje. Če pa sedaj gremo nazaj na prejšnjo, aha, takole, tukaj bi rad še nekaj povedal. Na finskem imamo državni sklad za ravnanje z jedrskimi odpadki. In vsi stroški se izračunajo in tudi vsi stroški, ki, po, ki bodo potrebni v prihodnosti za delovanje in za dokončno odlaganje, uh, vse to smo že vključili v ta sklad. Tako da bi podjetje lahko že da bomo to lahko tudi upoštevali. Sedaj pa še naslednja fotografija. To je zelo težko videti na ekranu, kajti ta je zelo majhen. Ampak s tem dobimo neko pre, dobro predstavo v različnih korakih. Prvi del je o reaktorju in operativnem življenjski dobi. Kot vidite, bo to lahko delovalo do 2030. Okeloto 1, 2, 2040 in Okeloto 3. Ta še ni začel z delovanjem, pa bi naj deloval 60 let. Tako da bi ne začel od 2013, po trenutnem uh, razporedu bi naj deloval do 2073. leta. Potem pa bomo to, raz, to razgradili in upravljanje Mm, nizko radioaktivnih in srednjeaktivnih, kot že prepomenem tam, pa to pa bomo vključili v ta odlagališča, ki deluje in bomo tudi to razširili na podlagi bodočih potreb. Naslednji del tega pa se nanaša na samo hranjenje, namreč potrebno bo tudi eh, hraniti izrabeno gorivo po teh prehodnih skladiščih določen čas. Čisto spodaj, v spodnem delu pa vidite, da da potem, ko bomo zaključili s celotnim odlaganjem, kar pomeni, če bomo začeli 2020 odlagati eh, v Olkiloto 1, 2 in 3, in Olkiloto 3, bodo te enote Olkiloto 1 in 2 potem trajale, oziroma tam bomo lahko odlagali do 2070, torej 50 let. In ideja je, da bi eh, Olkiloto 3 potem začeli potem, ko bomo zaključili z odlaganjem v prejšnjih enotah. In tako, da bo tisto končno razgradnja in zaprtje tega predvideno okoli leta 2100 oziroma po leta 2100, okoli leta 2120. Če se da na koncu še povzamem. Študije o različnih možnostih za upravljanje izrabljenega goriva bodo začele sporedno z razgladnjem Lovisa 1.2 in Okiloto 1.2 v 70-ih. Vlada je Vladni odbor za dolgoročni program za izrabljeno gorivo v leta 1983, eh, kot sem preomenjal. Pošiljene tega izrabljenega goriva v tujino smo tudi obravnavali kot najboljšo rešitev takrat in to je tudi veljalo za Loviso. Takrat smo to pošiljali v Rusijo in to počeli deset let. V primeru Olkilota pa to ni bilo mogoče in njihov program je bil takšen, da bi začeli s te leta 2020. Geološko odlaganje na Finskem je bilo zahtevano z zakonodajo leta 1994 za vse, vse jedrske odpadke. Takrat potem mi nismo smeli več izvažati v Rusijo. Potem pa je najpomembnejša stvar za načelno odločitev, je bila ta načelna odločitev 2001, ki je določila, da eh, je odlagališče v Kiloto sklajeno z splošnim eh, dobrobitjo družbe. In to je v bistvu citat iz eh, tega, iz te odločitve. Posiva je, odločila, je potem dosegla to odlaganje na določenih globinah v, na, v lokaciji Onkalo. In dolgoročni program se še vedno sledi temu, kot je bilo določeno, tako da bomo to dosegli na začetku 2020. Da bomo takrat lahko začeli s tem odlaganjem. In če bomo lahko temu sledili, potem bo poziva prva, ki bo izrab, odlagala ta goriva na način način. Tako o pozivi. Yes. But, uh, there are only two. Še dve minuti. No, samo še tri slike. O dveh minutah morda. Eh, prosili so me, naj tudi nekoliko omenim eh, forum, Evropski forum za jedrsko energijo in kaj je ta storil v zvezi s tem. Eh, tu imamo podskupino za upravljanje z smetmi v tem forumu. Namen eh, te podskupine je, da spodbuja ustrezno upravljanje smetmi in eh, ta skupina tudi daje smernice za ustrezno upravljanje. Sedanji eh, status pa je seveda odvisen od same države članice, ki imajo tudi različna pravila za upravljanje z odpadki. E, torej, ta skupina je seveda tudi nujno pomembna za ustrezno uh, urejanje področja geoloških uh, odpadkov. In sedaj pa prehajam še na zaključke. Naj navedem nekaj zaključkov. Politične odločitve morajo biti sprejete zato, da zagotovimo, da bodo ne mudoma zagotovili eh, ustrezno urejanje področja geoloških odpadkov. Poleg tega je treba seveda upoštevati dolge časovne roke eh, eh, in zaradi tega mora biti politika tu zelo zavezana za reševanje tega problema. Politične odločitve morajo biti prenesene v jasne določbe v nacionalnih eh, politikah in ta politika mora biti seveda tudi ustrezno udejanjenja z eh, zakoni in organizacijskim okvirom. Hvala lepa. Presrčna hvala. Auch, dass Sie zum Schluss das ein bisschen abgekürzt haben. No, na koncu ste nekoliko skrajšali, vendar eh, sicer ne bi imeli priložnosti za vprašanja. Prosim za razumevanje. Sedaj pa dr. Svan eh, iz Švedske. Eh, Eh, sedaj je beseda vaša. Mislim, da imam 15 minut, kaj ne? So, my name is Dr. Johan Svan. Najlepša hvala. Ime mi je Johan Svan in delam kot direktor švedskega urada za jedrske odpadke MKG. Prosili so me, da podam nekaj razmislekov o jedrskih odpadkih in upravljanjem z njimi v, na švedskem. Švedski urad za jedrske odpadke je okoljska organizacija oziroma največja okoljska nevladna organizacija, eh, ki se ukvarja z vprašanjem jedrskim odpadkom. MKG dobiva financiranje eh, iz Švedskega sklada za jedrske odpadke. To nam omogoča, da sodelujemo v procesih posvetovanja za namene švedskega odlagališča za izrabljeno jedrsko gorivo. Švedska jedrska industrija je vzpostavila posebno družbo SKB in marca 2011, naslednje leto, bodo zaprosili za izgradnjo švedskega odlagališča za jedrske odpadke. To odlagališče naj bi bilo na Balski obali, nekaj sto km od Šokoma, v bližini obstoječe jedrske elektrarne. V procesu posvetovanja, ki je eh, stekel, je bilo odprtih kar nekaj vprašanj. Šlo je za eh, pomembne pomislike, kar zadeva dolgoročno okoljsko varnost odlagališča. Eh, vse to pa bo obravnavano tudi v procesu licenciranja, ki bo stekel, ko bo prošna uložena. Gre seveda za veliki ziv, kako najti način za obravnavanje najbolj dolgoživih odpadkov iz proizvodnje jedrske energije. Ti odpadki so zelo radioaktivni in jih je potrebno izolirati od ljudi in okolja za več sto tisoč let. Če eh, so ti odpadki neposredna posledica pridobivanja eh, energije, je mogoče plutoni še vedno uporabiti za. Um, naprimer eksplozive in uh, eh, 24 tisoč let znaša pre, prepolovna doba, kar pomeni, da je tveganje zelo dolgoročno ravno tako eh, to pomeni kemično tveganje za prihodnost, kajti gre tudi za veliko število drugih nevarnih snovi. V skladu s švedsko zakonodajo je jedrska industrija odgovorna za upravljanje z odpadki. Najti morajo vzdržno metodo za končno odlaganje odpadkov, ki izpolnjuje stroge kriterije regulatorja. Uh, Vzpostavljen je bil ekonomski sistem za to, da se zagotovi upoštevanje načela onesnaževalec plača. Za uh, vsako uh, kilovatno uro energi eh, proizvene energije je potrebno plačati določeno pristojbino v sklad. Švedska jedrska energija je zato vzpostavila posebno družbo, Eh, ki se imenuje SKB, ki je odgovorna za problem eh, ravnanja z odpadki. Na švedskem bomo izrabljeno goriva neposredno odložili v geološkem odlagališču. Eh, vse druge alternative smo opustili že v 80-ih letih. Družba SKB že več kot 30 let razvija metodo odlaganja in išče lokacijo za odlagališče. Izbrana metoda se imenuje KBS3. Eh, Omenjam je tudi že finski kolega. Gre za enako metodo, eh, kakršno želijo uporabiti zdaj tudi na finskem. In pomembno je razumeti, da eh, Finska se tukaj posem zanaša na to analizo, ki smo jo izvedli na švedskem. In zato bi ustignilo priti do težav, če ne bo švedski projekt dobil dovoljenja. Kar zadeva okoljske pomisleke, vse to bo seveda obravnavano v eh, procesu pridobivanja dovoljenja in eh, kasneje bom, kasneje bom podrobneje spregovoril o tem. Ampak začnimo na začetku. Kar zadeva nizko radioaktivne odpadke iz reaktorjev in tudi iz industrije, E, torej zato je predvideno odlagališče SFR, ki smo ga zgradili v bližini ene od elektrarn. Večina prometa oziroma transporta pred, poteka po morju s posebnimi ladjami. Odlagališče SFR je 60 metrov pod Baltskim morjem. In varnost mora biti zagotovljena za obdobje vsaj 500 let odpadki se odlagajo v tunelih ali pa v osrednjem silosu. Trenutno načrtujejo eh, razširitev, to je tisti modri del na sliki, kjer bo omogočeno odlaganje tudi odpadkov iz razgradnje švedskih jedrskih elektrarn. Izrabljeno jedrsko gorivo iz švedskih elektrarn eh, se trenutno eh, pošilja v eh, začasno odlagališče na jugovzhodnji obali Švedske. Tu gre za odlagališče Kleb, ki je 75 metrov pod zemljo in gre za več velikih bazenov. In vse, kar eh, vsi odpadki, ki jih proizvedejo švedske reaktori, so sedaj tam. Torej, aktivnosti je kar precej v naslednji fazi družba SKB namerava vložiti prošno za licenco za odlagališče za izrabljeno jedrsko gorivo. Predvidena pa je tudi enkap, enkapsulacijska zgradba, naprava, eh, o kateri bom kasneje eh, povedal nekaj več, kajti to je pomemben sestavni del naše metode. švedska metoda za izbiro lokacije za končno odlagališče eh, sega v 70. leta. Eh, takrat je bilo opravljenega veliko dela, sploh sredi 70-ih let. Že pred 30 leti je bila torej razvita ta metoda. Trenutna različica Eh, je bila oblikovana leta 83. To je tisti, or, tista oranžna ražlicica na sliki. Torej, kar nekaj je, časa je že minilo, odkar je bila ta metoda pravzaprav oblikovana. Temeljna ideja metode KBS je izgradnja geološkega odlagališča 500 metrov pod zemljo. E, torej, zgradijo se tuneli e, in izrabljeno gorivo se odlaga na dnu tunelov. Glavni, uh, glavni princip tukaj so uh, umetne barijere, uh, eh, torej uh, bakreni kanistri, bakreni sodi, ki jih, uh, ob, ki jih obdaja uh, glina in eh, to bi omogočilo nizko stopno korozije, hkrati pa bi to preprečevalo, da bi korozivna voda dosegla bakar. Finski projekt, ki ste ga videli v prejšnji predstavitvi gospoda Petrake, je pravzaprav kopija švedskega projekta. In naj ponovim, da je švedski projekt povsem odvisen od eh, pridobitve dovoljenja v prihajajočem procesu. preden zaključimo z obravnavo, preden zaključimo z obravnavo okoljskih pomislekov, še nekaj besed o izbiri eh, lokacije. Potem, ko smo večkrat neuspešno izbirali lokacijo, je družba SKB eh, izvedla raziskave na dveh lokacijah, ki sta obe blizu obstoječih jedrskih elektrarn. Eh, Eh, najprej Oskaršan, kjer je tudi odlagališče Skap in pa v Forsmarku. Junija 2009 je, bilo izbrana, je bila izbrana lokacija Forsmark za odlagališče, enkapsulacijska naprava pa naj bi se zgradila v Oskarsamu. Torej, družba SKB je javno povedala, da namerava vložiti prošlo za dovoljenje metode eh, KBS v Fursmarku 16. marca leta 2011. Ta prosna za dovoljenje bo predložena regulatorju, torej eh, švedski, eh, švedskemu uradu za jedrsko varnost. Vse pa mora biti narejeno v skladu z zakonom o jedrski varnosti. Ta prošna bo dala regulatorju pooblastila, da Eh, bo ukrepal glede vseh odprtih vprašanj. In eh, razkriti bodo morale biti vsi podatki, tudi tisti, ki so zaenkrat bili tajni. Torej, do poletja bomo jasno vedeli, kako bo regulator ocenil načrte eh, SKB. Celoten proces obravnave prošnje za dovoljenje, če bo to potekalo, kot si želi SKB, eh, bo trajalo torej tri leta ali več in potem eh, bo iz tega išlo priporočilo vladi, vlada pa bo tista, ki se bo na koncu odločila, ali bo dovoljenje izdano ali ne. Torej, verjetno je, da bo taka odločitev sprejeta šele leta 2014. Cela vrsta okoljskih pomislikov je um, aktualnih v zvezi s procesom licenciranja. Končno odlagališče za izrabljeno gorivo ne sme uh, izpuščati radioaktivnosti za obdobje 100 tisoč let in na švedskem je v globini 500 metrov prisotna korozivna voda, ki bi tekla skozi odlagališče. Zato je potrebno se zanašati na umetne barijere, ki bodo izolirale jedrsko, eh, jedrske odpadke. Torej, kemično in biološko okolje utegneta dolgoročno uh, ogroziti umetne barijere uh, eh, in to je zelo težko predvideti. Torej, marsikaj lahko upoštevamo v varnostnih analizah, ampak vsekakor obstaja tudi še odprta vprašanja. Uh, Eh, in določene stvari, ki eh, jih je težko predvideti. Torej, tukaj gre pravzaprav za model in zdaj je predmet razprave to, ali je ta model dovolj popoln. In eh, na švedskem in na mednarodni ravni že kar nekaj let poteka razprava o temeljnem konceptu SKB, da je bakar v teh sodih dejansko imun na korozijo. E, ta odprta vprašanja še niso rešena, ampak eh, rezultati raziskav v zvezi z bakrom kažejo, da otegne priti do težav. Na švedskem se pričakuje, da bo v naslednjih 100 tisoč letih prišlo do kar nekaj ledenih dob. In, eh, Pojav ledenikov lahko seveda e, bistveno vpliva na, in, na kemično in biološko okolje, To seveda je aktualno tudi za Finsko in tudi tam bo potrebno to upoštevati. Eh, kar zadeva model varnosti za to odlagališče, Eh, tam smo upoštevali, da eh, bomo zgradili model, ki bo upošteval enako, enak potek dogodkov, kot eh, se je zgodil v prejšnjih 100 tisoč letih, torej potrebno je predvideti tri ledene dobe. Pojav ledenikov bi tudi fizično vplival na odlagališče, prišlo bi do lateralnega gibanja, do stalne zmrzali in ti, te negotovosti glede učinkov pomenijo, da obstaja v varnostnih analizah še cela vrsta neodgovornosti odgovorjenih vprašanj. Eh, seveda je podjetje oziroma družba prepričana, da ima vse stvari pod nadzorom, ampak proces licenciranja bo pokazal, ali se s tem strinjajo tudi regulatori in drugi. Zelo pomembno je tudi, da ne pozabimo, da imamo težave eh, zaradi plutonija, ki ga je mogoče uporabiti za jedrske eksplozije in da je razpolovna doba eh, je taka, da pomeni, da grožno obstaja približno 100 tisoč let, torej to bo bistveno vplivalo na prihodnost. Uh, Um, zdaj pa kaj se vtegne zgoditi v procesu licenciranja? Najprej bodo obravnavana temeljna pravna vprašanja. Švedske oblasti in okoljsko sodišče bodo obravnavali vprašanje, ali je bil postopek posvetovanja z javnostjo dovolj dober, ali je tudi eh, študija vpliva na okolje v skladu s standardi. Potem je tu vprašanje, ali kompleksni model za dolgoročno varnost eh, bo prestal vse preglede, ali je zagotovljena varnost na eh, dejansko dolgi rok, ali so vključeni scenariji potencialnih ledenih dob, ali je predviden scenarij za izhajanje radioaktivnosti in ali je upoštevan učinek na biosfero. Eh, ravno tako je potrebno zagotoviti, da ne bo prišlo do erozije gline, ki naj bi zaščitila bakrine sodem. Eh, ravno tako je potrebno preveriti unešene eh, podatke, torej temeljne podatke za scenarije. To, to gre predvsem za to, kaj se bo dogajalo v scenariju v prvih tisoč letih. Uh, Potrebno je vedeti, da je trenutno obstaja zelo šipka eksperimentalna podpora temu, da eh, bakar naj ne bi korodiral v takem okolju. Seveda obstaja teorija, da, da to drži, ampak eh, eksperimentalna podpora je zaenkrat še zelo šipka. Korozija bo še toliko bolj aktualna v začetku, ko eh, bo temperatura višja. Seveda pa je tudi vprašanje, ali bo glina nabreknila in se ob obnašala tako, kot so predvideli. SKB ima precejšne eh, težave z rezultati raziskav v zvezi z bakrom in glino in nekateri raziskovalci trdijo, da bo prišlo do velikih težav s korozijo v prvih tisoč letih. Druga vprašanja z licenciranjem so povezana z eh, drugimi scenariji, možnostjo ponovnega dostopa in možnostjo dolgoročnega nadzora in prenosom informacij za prihodnost obstaja tveganje namernega in nenamernega uh, dostopa oziroma penetracije in ravno tako je potrebno razmisliti o dolgoročnem nadzoru. Potem so tu še vprašanja povezane z alternativnimi lokacijami in metodami. To je zelo pomembno v skladu z okoljsko zakonodajo na švedskem. V skladu s to zakonodajo je potrebno ustrezno predstaviti tudi alternative, ko eh, zaprosiš za dovoljenje. SKB torej mora pokazati, da je izbrana lokacija eh, bila izbrana na podlagi ustreznega postopka in da gre dejansko za najboljšo eh, lokacijo. Kaj je najboljša lokacija? kvalifikacija bo odločilo sodišče, ampak tukaj je kar nekaj odprtih vprašanj. SKB mora pokazati tudi, da je ustrezno obravnavana alternativne metode, da eh, ni boljših metod nekje za vogalom in še nekaj, eh, o čemer se veliko govori na švedskem, to so globoke vrtine. Eh, to je nekaj, kar je zelo aktualno, podobno počnejo tudi v ZDA in v laboratorijih poskušajo preučiti te možnosti. Metoda globokih vrtin bi utegnila ponuditi enako enako ali boljšo varnost, eh, bolje pa bi poskrbela za vprašanje namerne oziroma nenamerne penetracije. Kje so torej glavne težave? Kaj se zgodi, če pride do velikih težav, če se naprimer kaj zatakne pri postopku licenciranja in če se stvari ne bodo odvijale tako, kot eh, se pričakuje? Eh, čeprav je zelo težko napovedati, kako bo stekel postopek licenciranja, uh, E, ni mogoče izključiti možnosti, da bi se otegnile pojaviti velike težave za družbo SKB. E, če e, se bo ugotovilo, da so težave z korozijo bakra preveč resno, da bi se lotili tega in če ne bo mogoče prilagoditi metode ali če ne bo uporabljena rešitev umetnih barjer za zagotavljanje varnosti, bo to seveda problematično, ampak do sedaj so umetne barijere omogočile odlagališča v eh, skoraj kakršnikoli kamninski podlagi. Torej, ta značilnost metode je pozitivna, sploh ko gre za izbiro eh, lokacije. Torej, če ne bi bilo metode KBS, bi bil, KBS bi bila izbira lokacije bistveno slabša. Uh, Eh, seveda pa je potrebno upoštevati, da bo ta metoda vplivala tudi na sisteme na finskem Kanadi, v Združenem kraljestvu in drugod, kjer eh, razmišljajo o možnosti, da bi vi uporabili enako metodo. In pa za zaključek še za tiste, ki vas zanima nekaj več o tem, tukaj vidite spletno stran naše organizacije www.mkg.se, torej tukaj lahko spremljate, kaj. Uh, uh, počnemo mi, eh, kaj počne regulator, vidite na strani www.sme.se e in pa še strani industrije www.skb.se. Torej, upam, da sem vam povedal nekaj več o delu MKG. S tem zaključujem svojo predstavitev in se vam zahvaljujem za pozornost. So, in eh, ne na zadnje je tu še gospod eh, Hudeman. Uh, ki je eh, tudi podpredsednik Areve. Dobar dan, gospe in gospodje. Preden se lotim eh, svojega predavanja, svoje predstavitve in eh, recikliranja, bi vam rad povedal, o čem govorimo, ko govorimo o jedrskih odpadkih. Tu na tej prosovnici vidite pravzaprav eh, zgled Francije in veste, da proizvajamo veliko večino električne energije na podlagi jedrskega goriva in za, na vsakega prebivalstva imamo 10 gramov eh, odpadkov. In eh, tudi, eh, če eh, zmanjšujemo količino odpadkov, jedrskih odpadkov, s časom se eh, kemični odpadki količinsko ne zmanjšujejo in to je seveda eh, pomembno vprašanje za recikliranje. Torej, vzel sem klasično gorivo, ki eh, se uporabi v različnih Eh, jedru za proizvodnjo v štirih letih. Dejstvo je, da po uporabi imamo še vedno 95 odstotkov urana, en odstotek plutonija in potem pa še štiri odstotke eh, proizvodov eh, fisije. Ko govorimo o recikliranju, govorimo seveda o teh 96 odstotkih materijala, ki ga lahko recikliramo, torej govorim o uranju, v uranu in plutoniju. In eh, zato pa imamo tudi ustra, ustrezne platforme za recikliranje in tam recikliramo uran, plutoni, eh, mi tudi eh, ustrezno e, zapakiramo odpadke in poleg tega tudi upoštevamo eh, eh, naprimer eh, pepev iz elektrarn, tudi tega zapakiramo, ga spravimo v embalaže in dejstvo je tudi, da poskušamo uran nadomestiti z plutonijem, in mi tako tudi našim strankam damo povsem novo gorivo in in eh, embalirane, se pravi odpadke v embalaži, pa spravimo v odlogališča. V 70-ih letih eh, so v Belgiji eh, prvič začeli uporabljati reciklirano gorivo, sedaj pa to uporabljajo že v 17 eh, oziroma v 19 elektrarnah po celi Evropi, naprimer Belgija, Francija, Nemčija, Nizozemska, Švedska, Švica, eh, Združeno kraljestvo, tudi naprimer na japonskem eh, uporabljajo naše proizvode v eni elektrarni uporabljajo eh, pravzaprav eh, to, te naše proizvode eh, tudi kot testne proizvode za to, da bi pač to tehnologijo prenesli v združene države. Uh, Govoril bom tudi o odpadku, ki ga obdelujemo. Torej imamo dve eh, vrsti odpadkov. Najprej imamo pač eh, eh, kovinske materijale, ki ne vsebujejo prav nič kontaminiranega jedrskega materijala, se pravi, ni pač prišlo do kontaminacije z uranom, plutonijem, Eh, mi pač poskušamo eh, zmanjšati volumen teh eh, proizvodov, se pravi, tu gre za klasične kovinske materijale. Potem pa tudi uporabljamo vitrifikacijo za druge proizvode. Vsi vedo, da je vitrifikacija, Eh, svinec je zelo toksičen, ki ga imamo seveda tudi v kristalu, v kristalnem steklu. V kristalnem eh, steklu, če ga uporabljamo eh, za pitje, ne prihaja do eh, intoksifikacije. Če se eh, pa eh, steklo razbije, potem pa prihaja do uhajanja. In to pomeni tudi, če imamo te bloke, imamo Eh, zagotovljeno eh, preprečevanje uhajanja svinca in podobno v atmosfero. Torej, mi se ukvarjamo torej tudi z uh, embaliranjem teh odpadkov, imamo ustrezne posode, ustrezne kanistre in na ta način tudi poenostavimo prevoz. Uh, in pozneje seveda lahko stvari odpeljamo v mestno skladišče ali pa tudi v dokončno skladišče. Ti kanistri so odobreni v številnih državah. Z oranžno barvo so prikazane države, kjer so ti kanistri odobreni, naprimer Združeno kraljestvo, Belgija, Francija, Nizozemska, eh, Nemčija, Švica, Japonska kot eh, država zunaj Evropske unije. V eh, postopku licenciranja pa so ti kanistri v Italiji, Španiji, v Avstraliji. Torej, v Avstraliji imajo pač Eh, nekomercialno jedrsko uh, gorivo in to morajo pač seveda tudi ustrezno spraviti v embalažo. Torej, ti kanistri uh, so ustrezno uh, pripravljeni za uh, dokončno skladiščenje in ne vsebujejo prav nič plutonija. mi eh, torej na eh, zagotavljamo z našim eh, postopkom ustrezno recikliranje in eh, ni potrebno pridobivanje dodatnega oziroma skladiščenje plutonija. Mi za transporte uporabljamo tudi posebna sredstva in sledimo seveda tudi eh, navodilom, varnostnim navodilom IAEA e na Dunaju. Vsi tisti, ki sodelujejo pri prevozu, redno tudi sodelujejo v usposabljanju za primerne sreče. Če govorimo seveda o teh tehnologijah, o teh strategijah se moramo vprašati, kako bo z nadaljno uporabo teh tehnologij. Govoril sem o Združenem kraljestvu, govoril sem o Japonske, vendar ista strategija eh, se uporablja naprimer na Japonskem, eh, v določenih eh, obratih, tudi na Kitajskem. Potem Indija tudi uporablja. Eh, podobne postopke. Mi smo slišali, da je indijska eh, strategija ista, torej tu gre za eh, recikliranje rabljenega goriva. Vsekakor se pač poskušajo uh, znebiti uh, tudi plutonija iz uh, proizvodnje uh, orožja in tako tudi gradijo pač uh, obrat MOX uh, v Južni Karolini. Poskušajo seveda tudi ustrezno uporabljati proizvode za proizvodnjo električne energije in eh, v ta namen tudi opravljajo teste v velikih obratih. Ta proces se uporablja, kot rečeno, na Japonskem, v Franciji, v Združenem kraljestvu, se bo uporabljal na Kitajskem, v Indiji in ta proces se uporablja, potrebuje kar nekaj časa. Nekatere države pa imajo že eh, svoje postopke za tekoče odpadke, tako imajo na primer eh, postopek za vitrifikacijo v Seven Riverju in eh, tu pravzaprav še tečejo prejšnji programi. Ko govorimo o recikliranju, govorimo o ravnanju z odpadki, vendar recikliranje pomeni seveda uporaba materijala za proizvodnjo energije. Tu poskušam prikazati, Eh, dva, dve fazi eh, pri proizvodnji goriva. Treba je seveda upoštevati sedanjo situacijo v Evropski uniji. kakšna naj bi bila situacija leta 2030, naprimer, če pride do neposrednega odlaganja smeti ali pa do recikliranja. V prvem primeru pač prihaja do skladiščenja v eh, dolgotrajnih skladiščih. In tu je treba dejansko skladiščiti 250 tisoč kubičnih metrov uh, odpadkov v embalaži. Če pa se odločimo za recikliranje, bomo seveda uporabili recikliran uran in eh, to eh, ustreza pravzaprav. Prav, eh, 11 eh, tisoč eh, eh, teravatnih ur in za skladiščenje pa ostane samo še 50 tisoč kubičnih metrov odpadkov. Vse te strategije zahtevajo čas. Vzel sem Eh, torej francoski primer, vse se je začelo v 70-ih letih, nacionalna eh, agencija za ravnanje z odpadke je bila oblikovana v 80-ih letih in tedaj smo začeli eh, pripravo vitrifikacije. In uh, tu se seveda zastavlja vprašanje, dokdaj imamo na voljo skladišča. In uh, zato je treba jasno razmišljati tudi o ravnanju z odpadki. In uh, direktiva o uporabi radioaktivnega goriva tudi prinaša velike koristi, kajti treba je razmisliti v vseh državah članicah o eh, dolgotrajnem ravnanju z odpadki, prispeva k ozaveščanju. Mi moramo vedeti, kaj delamo Eh, z jedrskimi odpadki. In kot povzetek moram izpostaviti pozitivne posledice recikliranje. Torej, prihranimo do 25 odstotkov naravnega urana. To je seveda zelo pomembno, kajti naravni veri more ostati seveda tudi za bodoče eh, rodove. In seveda se zavedamo tudi povišanja cen eh, surovin. To pomeni, da Eh, lahko tu pravzaprav pri recikliranju računamo uh, z uh, stabilnimi cenami, tu nismo odvisni od uh, nihanja uh, cene naravnega urana in vse to tudi ni v nasprotju z bodočimi razvoji, z bodočim nasprotkom, vse je kompatibilno z uh, bodočim razvojem. To ni samo nek projekt, mi to že počnemo nekaj desetletij v industrijskih obratih na komercialni podlagi. Danes smo tudi že govorili, kakšni so stroški. Tu gre samo za nekaj odstotkov cene električne energije. To je vključeno v ceno električne energije, nastajajo delovna mesta, za več eh, kot deset eh, tisoč oseb, eh, vključno seveda z zunanjimi sodelavci v drugih podjetjih in tu na zadnji prosojnici nam želim povedati vsem skupaj, da seveda vsega, Eh, potrebujemo energijo, da so obnovljive veri energije eh, del rešitve, je pa tudi jedrska eh, energija potrebna in seveda zlasti reciklirana energija. Hvala lepa. Ja, darf mich herzlich bedanken. Prisrčno se vam zahvaljujem. S tem je tudi eh, cel pregled eh, zaključen in eh, prireditev pa še ni zaključena in sedaj imate priložnost, da postavljate vprašanja. Seveda, za pogledom na uro vas prosim, da so vprašanja koncentrirana, tako da lahko gospodje tudi zelo koncentrirano odgovorijo.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 Imamo vprašanje v zvezi z KBS tehnologijo. V bakrenih posodah bo temperatura, po mojem mnenju, dokaj visoka. V povezavi s tem moramo reči, ker je to v izoliranem prostoru, se bo lahko temperatura zelo dvignila. Po nekaj sto letih se bo temperatura lahko dvignila celo do te meje, da se bo zgodilo, eh, da se bo začelo topiti in eh, bo prišlo prišlo do zlomov. Seveda s tem eh, ne bo eh, sistem izolacije več ustrezno deloval. Gama žarčanje lahko povzroči, da se bo eh, sam bakar spremenil in korozija bo lahko potekala bistveno hitreje. Ali obstoja načrt, kako bi se nadzorovalo temperaturo v teh v prostoru in ali obstoja kakšna možnost, eh, da se eh, prezračuje, da bi znižali temperaturo. Eh, gospod, gospa Harms, imela bi vprašanje za Johana Svana in sicer bi želela vedeti, kako je možno, da obstoja toliko dvomov za metodo KBS prav sedaj. Kljub temu, pa se v mnogih eh, drugih eh, državah eh, švedski model še vedno favorizira. Kaj pomenijo pravzaprav sedaj te nove razprave na švedskem za vse druge države, ki brez dokaza o varnosti pravzaprav se priključujejo zdaj švedski poti. In še eno vprašanje bi postavila v zvezi z predstavitvijo francoskega modela. E, ali so pri Arevi e, sigurni, da bo naslednji e, korak v fazi, ko se bo delalo na moksu in uh, hitro, uh, hitri obdelavi in tako dalje, bo ta faza potekala bistveno hitreje kot prva, kajti v Franciji je en poskus že uh, grandiozno neuspel in položaj v Franciji sedaj ni tako, da bi lahko rekli, recikliranje je odlično potekalo in nimamo uh, težav z odlagališči. Francija je namreč tista država, ki ima največje količine trečine eh, radioaktivnih odpadkov sploh eh, v Evropski uniji. In nekaj za misli eh, je, kako bi le to obravnavali, ampak v principu še zdaj ni prišlo do pravega uresničevanja teh pobud. In še vprašanje v zvezi z predavanjem gospoda Patake. Govorili ste o stroških za Finsko. Govorili ste o kalkulacijah za 100 let, če sem pravilno razumela. Po 100 letih pa ne izhajate več iz dodatnih stroškov, ali sem to prav razumela. Ali eh, so še kakšna vprašanja? Očitno ne. Eh, zato dajem sedaj gospodom priložnost, da odgovorijo najprej gospod Pataka. Hvala lepa. Eh, odgovoril bom v finščini. Najprej bi rad eh, komentiral KBS in eh, problematiko bakrenih kontejnerjev. Dejansko je res, da ne bo prišlo do dviga temperatur potem, ko bomo kontejnerje spustili na končno mesto. To pomeni, da temperature se bodo celo spustile postopoma. Časovnice so obstojajo in eh, lahko vidite, da eh, so časovna obdobja dolga, najprej moramo čakati desetine let, eh, da bi se gorivo najprej ohladilo in to bo trajalo 40 do 50 let, na to lahko nadaljujemo z dokončnim odlaganjem. In zato je pomembno reči, da mešamo Eh, gorivo, ki je bolj vroče in drugo, ki je hladnejše. Eh, in eh, v našem primeru bi ena kapsula imela eh, hladne in tople sestavine in s tem se povprečna temperatura zniža. Um, zunaj kontejnerjev eh, temperatura ne bo znašala več kot 100 stopinj Celzija. To je izhodišče. In na to eh, vprašanje stroškov. Eh, po, pokazal sem vam tabelo, na kateri eh, so bili. Eh, dokončni stroški in predstavil sem vam tudi časovnico. Eh, gre za dekomisioniranje v sto letih. Finska ima eh, izhodišče, da mora biti to odlagališče eh, zapečateno in na to bodo to predali finski državi, ki bo na to odgovorna za odlagališče. Mislim pa, da stroški eh, nadzora eh, tega popolnoma zapečatenega dokončnega odlagališča ne bodo visoki. Izhaja se iz predpostavke, da ko se dokončno zapečati odlagališče, eh, le to ne potrebuje več posebnega nadzora in to je tudi izhodišče za naše kalkulacije. Eh, gospod Gjerek. Eh, gospod Pataka je točno povedal, temperatura eh, se ne bo dvignila tako visoko, da bi prišlo do celo posebnih kemičnih reakcij ali celo, da bi prišlo do topitve. Model je takšen, da po nekaj letih bo temperatura sigurno pod 100 stopinj, da bi se e, voda, bi voda začela vreti, e, se oparjati. Um, ampak e, še vedno bomo imeli 40 do 90 stopinj nekaj tisoč let. Torej, predvsej dolgo uh, bomo imeli opravka z procesom korozije, ki bo predvsej povečan zaradi vročine. Gama radiacija eh, je še vedno v razpravi, kako bo ta, to žarčenje vplivalo na Bakr. Pred nekaj tedni so eh, profesori v Štokholmu vprašali SKB, kako je s tem. In um, mislim, da niso bili zadovoljni z odgovori, ki so jih dobili. To je še vedno vprašanje, ki ni razrešeno. Ne bo meritev temperatur in radijaciji pri ventilaciji, eh, pri začanju. Eh, tega ne bo več, ko bo enkrat zapečateno. Torej, to so še vedno veliko vprašanje, ki še niso razrešena. Seveda, je tudi eh, še um, vprašanje, kako obstoje, je možno obstoje toliko dvomov o švedskem modelu. Eh, tudi sam eh, sem videl, da je ta razvoj pozitiven um, in ko je okoljsko gibanje se bolj razvilo in začelo spraševati, zelo močno se je mislilo, da bo največ opravka z alternativnimi variantami, ampak v zadnjih letih se je zelo uh, močno pokazalo, da obstojajo velika vprašanja, zlasti v zvezi z korozijo Alijo Bakra, eh, ki so jih, eh, nek, ta vprašanja so nekako. Mogoče, ker je Švedska tako majhna država in eh, je toliko ljudi, pač določo število ljudi, ki delujejo v sistemu in nimamo tako mm, velikih sredstev tudi in ni neodvisnih opazovalcev in raziskovalcev na tem področju, je možno, da je prišlo do neke vrste Um, pristranskosti na tem področju. Uh, imamo problem korozije bakra in seveda, če imate opravka uh, s tem, da uh, je velika odgovornost prisotna, je treba imeti zelo močnega nadzornika in je treba zelo točno pogledati, kaj industrija počne. V 80. in 90. letih je nadzornik pravzaprav samo z državne strani samo gledal, kaj se pravzaprav dogaja dogaja, eh, ni se pa spuščal eh, v globine, bi lahko rekli, v, v, eh, poglobil v samo problematiko, ker recimo mogoče ni bilo dovolj raziskav. V zadnjih, v, v, po koncu 80-ih let se je potem ponovno začelo to nekako pojavljati ali pa eh, pojavljati v, v razpravah. Kako je stroški? Eh, strošek, ki se ga redko upošteva, je eh, tudi, kako je z odgovornosti, eh, odgovornostjo država bo prevzela na to po določenem času eh, kompletno odgovornost. Eh, če imate odlagališča za plutonijem, ki je tudi lahko tveganje, mora biti neke vrste nadzor nad varnostjo. Treba je imeti varovalke vključene in pa nadzorovanje same lokacije. In to je pravzaprav potrebno povsod kjer se skladišči takšne materijale. In tisoče let bo mednarodna skupnost morala eh, ta odlagališča imeti eh, zelo varna. In seveda so eh, stroški prisotni, težko pa je reči, kakšni bodo ti stroški dolgoročno gledano na koncu še gospod Hugeman. Mislim, da sem imel predvsem dve glavni vprašanji, ki prvo se je tikalo zgodovine Superfinixa in drugo o količini odpadkov, ki jih mora upravljati Francija. Eh, ne bom odgovarjal z podrobnostmi, kajti superfinis je eh, zadeva, ki se nanaša predvsem na IDF. Eh, poleg tega pa ne bom tako točno odgovoril, zaradi tega, ker pri superfiniku ni šlo samo za tehnično zadevo, pač pa je bilo veliko političnih zadev upletenih, tehničnih političnih odločitev, ki so bile sprejete. Zato bom samo opozoril na to, da je Feniks, ki je bil eh, predhodni super Feniksa, eh, delal izredno eh, skrbno v zelo dolgem obdobju in to zaprt je bil pred kratkim. Dejansko moramo upoštevati, da za Feniks in super Feniks velja, da smo Eh, proizvajali gorivo uh, za Phoenix in Super Phoenix uh, z MOX-om, to je ista tehnologija. Uh, to so uh, različne oblike reaktorjev in pri Phoenixu uh, smo uporabljali gorivo uh, iz. Uh, posebno tehnologijo, ki je tudi sedaj prenešena v uh, hitre. Eh, v hitrih oplodnih reaktorjih. V Franciji lahko rečem, da je to moj odgovor na vprašanje eh, v zvezi z Eh, političnim in tudi tehničnim vprašanjem pri Phoenixu in Super Phoenixu. Potem pa o, o obilici oziroma količini odpadkov. Dva parametra moramo upoštevati. E, tako eh, količino e, jedrske energije, ki jo proizvajamo in količino jedrskih odpadkov e, v zvezi z e, količino proizvedene energije, torej megavati. E, ko, e, Eh, računamo eh, eh, na, količ, na tono goriva, na količino proizvedene energije, tako da imamo najnižjo količino odpadkov. Kajti pri nas v Franciji totalna, torej celotna količina je pa precejšna, kajti francoski jedrski program je izredno velik, če to primerjamo z drugimi ali pa večino drugih držav. Če pomnožimo količino Eh, odpadkov za vsako jedrsko elektrarno, eh, ki eh, ta količina ni visoka, ampak seveda, ker je veliko jedrskih elektrarn v Franciji, lahko rečemo, da je pač na koncu veliko odpadkov. V nekaterih državah pač obstaja samo ena ali pa dve jedrske elektrarni. Količina odpadkov je seveda precejšna, ampak če uporabljamo primerjavo za količino proizvedene energije, še vedno ta količina količina ni visoka. Moramo dva parametra upoštevati, ne absolutno količino jedrskih odpadkov kot edino, um, edin parameter. Francija uh, namreč je največja torej država, ki ima največje, uh, največja skladišča za jedrske odpadke in ima največje količine tudi uh, jedrs, uh, jedrskih odpadkov v Evropi, ampak v ZDA so še večje količine. Če govorimo o e, celjem svetu, je pač tako, ampak mislim, da je vaš, e, vaše vprašanje še nanašalo na Evropo. E, moramo tudi seveda upoštevati količine in danes se skladišči IDF odpadke Eh, pod nadzorom eh, Agencije za jedrske odpadke in sicer 28. Eh, januarja je možno obiskati ta, te, ta skladišča oziroma lokacije in lahko ugotoviti, kako mi to skladiščimo. Videli boste, da so lahko tudi to majhne količine, majhno obseg, majhne količine v primerjavi z drugimi državami. Hvala lepa. Gut, dann darf ich mich bedanken. Torej, s tem bi se vam uh, rad eh, zahvalil. Še eno vprašanje očitno. Uh, pravzaprav sem mislila, da tudi uh, Eh, Francija še predstavi bolj sistematično cel problem, eh, kajti delo za cel odbor je eh, predvsem osredotočeno tudi na Francijo, kajti Francija izredno močno koristi jedrsko energijo in igra sveda pomembno vlogo v Evropski uniji na tem področju. Obene moramo ugotavljati, da so jedrski odpadki, ki so trenutno prisotni v Franciji, ne, ne bi vam sedaj bral iz svojega seznama, vama eh, lahko bom odboru dala na razpolago, kako je eh, z pregledom dejanskih eh, različnih, v Franciji z različnimi količinami različnih kategorij jedrskih odpadkov. Ne bom se spuščal podrobnosti, ampak eno številko vam bom povedala, ki me je šokirala, ko sem se soočala z položajem v Franciji, v primerjavi z drugimi državami. Namreč to, kar bi danes lahko označila v celoti kot jedrski odpadek, imamo v Franciji Britanci eh, skladišče na tisoč krajih ali vse omestno skladiščeno. In vsaj v doglednem času eh, bi naj to. Um, tudi sistematizirali pod eh, največjimi varnostnimi ukrepi in prav Oettinger se tukaj tudi pogosto vprašal, kako bo z konkretnim ravnanjem z obstoječimi odpadki v Franciji, eh, ker je ogromna količina eh, prisotna z sedanjimi tehnikami, ki so jih predstavili naši predavatelji tega ne bo mogoče uh, uspešno razrešiti in po mojem trenutno Francija še ni uh, razrešila te problematike. Še enkrat bi odgovor dobili. Eh, mislim, da so te številke iz PNNG, torej iz nacionalnega programa eh, za jedrske odpadke. Eh, to je iz, sicer izčrpen dokument, ki se ga vsako leto objavlja eh, v zvezi z vsemi jedrskimi odpadki na teritoriju Francije. To pomeni vključno z malimi proizvajalci, to so bolnišnice, recimo zobozdravniki in tako dalje. Torej vsi, ki proizvajajo karkoli v zvezi z jedrsko energijo. In um, zato ni tisoč odlagališč e, v Franciji. Um, tukaj e, seveda, če imamo jedrsko elektrarno in um, teh, te lokacije, jih je zelo malo, torej bistveno, bistveno manj kot tisoč. Um, Eh, hvala za dodatna pojasnila. Trenutno ne vidim, da bi se še kdo želel oglasiti k besedi, zato se zahvaljujem sedaj eh, našim eh, gostom, poslušalcem in predavateljem. Pri teh težavnih vprašanjih ste nam pripomogli z zanimivimi prezentacijami, seveda je pomembno, da se informiramo, kajti potem smo lahko v oceni bolj sigurni. Nekatere kolegice in kolegi so to izkoristili, nekateri ne. Mogoče eh, bodo drugi pa vedeli v bodoče, kako se to lahko opravi in zato pač eh, v